Dovolite mi, da začnem z našim današnjim sestankom odbora za gospodarske zadeve. Preden se bomo lotili prvega poročila oziroma prve sebinske točke, bom moral prebrati kar nekaj strani. Najprej imamo tu sprejem dnevnega reda. Ne vidim nobenega predloga za spremembo dnevnega reda, zato jo lahko sprememo. Druga točka pa so najave predsedojočega. E, ta obvestila je pripravil sekretarja prvi sestanek e, v sredo 21. novembra. Člani ste bili že obveščeni, da bo to skupni sestanek z odborom FAM. Obravnavali bomo poročilo o e, enakosti spolov in davčnih politikah da bi se izognili eh, krivanju z eh, sestankom odbora za davčne zadeve, predlagam, da pridete zgodaj, tako da bomo lahko začeli sestankom točno ob 9. uri. Drugi del mojih eh, najav, pozelek priporočil in odločitev sestanka koordinatorjev z dne 13. septembra prve kandidature za leto 2017 razrešnica IBA e eh, in ESMA SND, drugič Brexit. Predsedujoči je povedal, kaj se trenutno dogaja. Kot veste, se dogaja kar, kar veliko, zato ne bomo sedaj o tem govorili. Potem gospodarska konvergenca, predlagana časovnica za EFSI, povezano z neformalnim zaščičenjem 21. septembra. To je bilo potrjeno potem delovna skupina za finančno pomoč in pa nadzorni program za Grčijo. Predsedujoči je povedal, da bo poročanje potekalo v Ekonu in delo skupine se bo nadaljevalo naslednji sestanek. Koordinatorji so se dogovorili, da bo naslednji sestanek 10. oktobra, to se pravi, to je že bilo in na eh, tistem sestanku je bil pripravljen osnutek eh, za program naslednje leto, 26. februar, 18. marec. Be, tisti, ki vas to zanima, veste, eh, za katere datume gre. Potem uredba za ISAS, ki spreminja predlog komisije. Po izmenjavi mnenja je bilo odločeno, za, eh, da za to, da bi lahko čim hitreje delali in napredovali, ne bomo raz, razdelili eh, predlogo, ampak da bomo imeli samo eno poročilo. Rema, samo del bo tega. Potem možno združevanje dosjejev bo obravnavalo, če bo to potrebno v posvetovanju s svetom. Gospodarsko upravljanje, to je naslednja točka. V, v, v luči sestanka na Dunaju 17. septembra je bilo odločeno, da bo pred naslednjim sestankom, na katerega je predsedujoči povabljen, eh, da bo eh, v tej zvezi tudi vključena točka o eh, sestanku koordinatorjev. Potem delovna skupina. Predsednik je predstavil točke in pa možne vsega vabljene na sestanek leta 2019. Potem v prvi polovici eh, naslednjega leta bo sestanek eh, s komisijo, potem eh, na plenarnem zasedanju v Strasburgu januarja bo tudi sestanek z Deutsche Bundesbank. Delegacija bo poslana v London v torek 28. februarja in v petek 1. marca. Next, uh naslednja stvar, naslednje točke bodo vključene v osnutek dnevnega reda naslednjega sestanka koordinatorjev. Investicija eh, povezane z vprašanji tretjih držav. Tu je potrebno zaprositi za mnenje odbor Juri glede možne spremembe pravne podlage. Potem razno, govorjeno je bilo, da bo razprava javna, Eh, in sicer v torek 23. oktobra skupaj z eh, generalnim direktoratom za obdavčenje. Naslednji eh, sestanek koordinatorjev bo 21. novembra. To je, mislim, vse, kar imam zapovedati, če se ne motim. Naslednja točka, poročilo o potekajočih medinstitucionalnih pogajanjih. Eh, kar zadeva pokojninski, eh, eh, pokojninski svežen, tu poteka trialog, potem 13. novembra je bil sestanek, komisija je predstavila poročilo o stroških in dosežen je bil začasni dogovor. Naslednji sestanek trialoga bo 14. decembra. Tako smo prišli do prve vsebinske točke. To je četrta točka dnevnega reda in sicer predlog direktive sveta o spremembi direktive glede uvedbe potrobnih tehničnih eh, ukrepov za delovanje dokončnega sistema DDV za obdačevanje trgovine med državami članica. Poročevalec je Fulvio Martuščelo in imamo 25 minut na voljo za razpravo. Gospoda Martuščela ni, na mesto njega je gospod Gerhardt in on bo predstavil svoje mnenje in dal mu bom besedo, kajti prepričan sem, da bo dobro povzel delo gospoda Martošela. Hvala lepa, gospod predsedojači. Kolegice, prebral bom izjavo v imenu poročevalca gospoda Martočela. Najprej se opravičuje, zato ker danes ne more biti prisoten in sam predstaviti teh idej in zahvaljuje se meni za to, ker ga tu nadomeščam. Ker pa zadeva sam dosej, ukrepi eh, za delovanje končnega DDV sistema je dosej, ki ga Evropa potrebuje že zelo dolgo časa, kajti trenutno veljavni sistem ima svoje omejitve naše delo je in bo namenjeno temu, da se zagotovi boljša in enostavnejša regulativa. Tren, trenutni okvirji se uporabljajo že več desetletij, vendar pa je treba upoštevati tudi spremembe družbe in pa eh, enotnega trga. Povsem jasno je, da je treba stvari prilagoditi. Evropa eh, se je spreminjala, tako so se spreminjali tudi izzivi. Eh, Zato Martošelo meni, da ne moremo ostati eh, statični in da moramo se odzivati državljanom. Razumevanje je ključnega pomena in eh, potrebno je omejiti, eh, olajšati tudi poslovanje in zmanjšati stroške. Gospod Martošelo je ponosen, da je poročevalec za to področje in želi izpostaviti, da bo delo, ki ga bo opravil skupaj z Eh, poročevalci v senci, tako, ki bo pomagalo najti najboljše rešitve. To so take rešitve, ki bodo tudi enostavne in ki bodo primerne za enotni trg, ki smo ga ustvarili. Kar pa zadeva številke DDV-ja, sedaj vidimo omejitve, kot smo rekli. Zato je izjemno pomembno, da bomo lahko se s tem vprašanjem ustrezno soočili. Komisija je eh, predstavila zelo pomembne podatke, ki so povežani z učinkom. Gospod Martočelo meni, da moramo omejiti goljofije in pa zmanjšali negativni učinek, ki ga imajo goljofije na Evropo in da moramo države članice zaščititi pred tem negativnim učinkom. In eh, veselim se že razprave in pa vaših pripomb v zvezi z amandmami in gospod Martočelo bo potem eh, poslal svoje komentarje. In eh, ostaja vam na razpolago za konstruktivne izmenjave mnen in jaz se vam pa zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa. Hvala lepa, ker ste predstavili mnenje poročevalca. Gospod Tank. Thank you, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lepe Kopot se upravičuje iz logističnih razlogov, ni mogel priti, govorim v njegovem imenu. Naša skupina zelo uh, toplo pozdravlja predlog komisije za uh, novi, eh, enostavnejši in pa bolj učinkovit bodoči sistem pobiranja DDV. Jasno je, da je trenutni sistem za DDV neučinkovit v boju proti goljofijam. Pozdravljamo to pobudo. Eh, saj se predlog ukvarja z glavnimi razlogi za goljofije. In eh, te goljofije pa trenutno znašajo 41 milijard letno. Naša skupina podpira stroge kriterije, ki jih morajo vse države članice enako uporabljati. Kriterije, na podlagi katerih bo, določ, eh, bo določeno, kdo in v, v kakšnih pogojih lahko postane certificirani zavezanec. Skupina podarja pomen transparentnosti in prepričani smo, da morajo vse države članice eh, biti eh, ustrezno obveščene, kako se dodeljuje sistem certificiranega, eh, certificiranega zavezanca. To vprašanje mora biti še bolj razdelano, tako da bo vsak prispeval pošteno skupina poziva poročevalca in poročevalce v senci, da začno z konstruktivno razpravo o novih oblikah goljofij, ki se bodo lahko pojavile potem, ko bo končni sistem DDV že začel se uporabljati. In veselimo se konstruktivnega sodelovanja z poročevalcem in z ostalimi skupinami na tej eh, na tem vprašanju od EKR ni nikogar, nikogar ne viden od Alde, ampak more skotkato, zelenih je tukaj, moli je tukaj. Ja, mo, eh, ja, sem tukaj in dejansko se ukvarjam s tem vprašanjem in veste, kako sem nadušena. Eh, poz, eh, pozdravljamo napore komisije na tem področju in pa pripravljeni akcijski načrt. Trenutni DDV sistem iz leta 1993 je vedno veljal za začasnega in sedaj je še to eden od dodatnih eh, primerov problemov, s katerimi se sodelujemo. In res je zelo dobro, da se stvari sedaj premikajo naprej in zeleni podpiramo celoten svežen. Zavedamo se, da ima trenutni eh, DDV sistem predvsej pomankljivosti, kar zadeva obdačevanje, izvor in pa visoke stroške. Eh, Eh, izvajanja, kajti eh, goljofije v obliki manjkajočega, manjkajočega člena in pa karoselske goljofije oziroma goljofije v, eh, v, v obliki vrtiljaka presegajo 40 milijard evrov. Mislimo, da je predlog korak v pravi smeri, saj harmonizira obdavčevanje med podjetji na enotnem trgu, ne glede na to, ali gre za lokalne ali za čezmejne eh, Eh, čezmejne eh, transakcije. Uvaja tudi sistem vse na enem mestu, zmanjšuje stroške in pa spodbuja dodatno integracijo, kar pomeni boljšo produktivnost in pa manjše možnosti goljofije. Čezmejna trgovina se vedno eh, bolj povečuje, to pomeni tudi, da bi morali pobrati več davkov. Vendar pa vseeno obstaja nekaj vprašanj, o katerih bi se želeli še pogovarjati z drugimi poročevalci v senci. Najprej želimo identificirati potrebo za večje zaupanje in boljše sodelovanje ter izmenjavo informacij med davčnimi upravami, tako da se bo direktiva lahko ustrezno uporabljala. Prav tako je potrebno zagotoviti za to ustrezna sredstva in želimo zagotoviti, da bo komisija zagotovila ustrezno usklajevanje na tem področju. Sodelovanje mora eh, biti boljše tudi na podlagi obstoječe mreže davčnih uprav. In kot eh, SND tudi mi menimo, da morajo biti pogoji za dodeljevanje statusa certificiranega zavezanca natančno določene in morajo veljati v vseh državah članicah, tako da ne bomo ustvarjali neenakih pogojev za vse. In ne strinjamo pa se s predlogom, da se poveča prak preko katerega bi morali eh, zave, eh, zavezanci pošiljati poročila. No, za zaključek naj povem, Eh, še to, da se veselim sodelovanja z drugimi počevalci v sence, čeprav jih danes ni tukaj. Hvala lepa, Moli. No, mislim, da so vsi tisti, ki so morali govoriti, že govorili, nobene proste razprave ni predvideno. Naj povzamem to, kar imamo sedaj pred samo. Ta predlog spreminja približno 200 členov trenutno veljavne direktive o DDV glavni povdarek tega predloga je poenostavitev, potem enotni eh, online portal in pa eh, odgovornost za zbiranje DDV. -ja. Prav tako se eh, predvideva pravica oziroma se izpostavlja pravica Evropskega parlamenta do informiranosti o tem, kaj se dogaja mogoče bo še kaj drugega vključeno. Če nihče drug ne želi besede, naj pozamem roke. Roki za amandmaje. 28. november opovdne. Obravnava amandmajo 10. januarja. In pa glasovanje v Ekono bo 21. januarja, to je vse. Sedaj pa bomo morali za 10 minut narediti odmor. Upam, da bodo ostali poslanci prišli vreme je vedno bolj zimsko, zato imajo verjetno nekateri težave s prihodom sem, torej 10 minut odmora, potem pa spet nadaljujemo. So dear colleagues, please uh, get seated. We will start point number five. Kole, nadaljujemo s točko pet. That we are merging two reports, the rules relate. Da bomo, kjer bomo povečali dve poročili eh, in sicer pravila, ki so povezana za eh, pravili, za pravili Eh, ki se nanašajo na obdavčene digitalnih storitev in pa dobičko iz digitalnih storitev. To je sedaj druga razprava na to temo. To je razprava eh, o obeh eh, osnutkih poročil. Naj povzamem, kar zadeva rozatijo poročilo o pomembni digitalni storitev prisotnosti so eh, člani uložili približno 120 amandmajev, katerih namen je v glavnem eh, vzpostaviti povezavo s prejšnjimi CTTB eh, predlogi. Namen je izogniti se dvojnim obdavčitvam. Apportionment, as on CCCTB, to add further criteria for definition of the significant digital presence and to uh, introduce a review clause. With the regards to thanks no, eh, prisotnosti in pa za uh, uvedbo eh, klauzule o revizije. 138 amandmajev je bilo vloženih pri druge poročilo, od tega 29 jih je vložil poroče, poročevalec. V glavnem se nanašajo na umestnike, na digitalno osebino in pa za internetno uh, prodajo blaga in storitev. Gre za eh, povečanje davčnih stopen in pa uvedbo klauzule o pregledi. Pričakuje se, da bo razprava pred glasovanjem in da se bomo lahko dogovorili o kompromisnih predlogih sprememb. 3. decembra bo potekalo glasovanje v odboru, kar zadeva prvi dosje dolgoročne rešitve. Gospod Rosat je nekje v zraku, še zmeraj, ker njegov voletalo zelo zamuja. In zelo sem zadovoljen, da bo gospod Rod govoril na mesto njega. Še njega naredim, pa pa vendar. Pa... Hvala lepa, gospod predsedojoči. Imam uh, to, kar mi je gospod Razati napisal. Vsem poročevalcem v senci se najprej želim zahvaliti za odlično sodelovanje in plodno delo. Gospod Rosati se zahvaljuje tudi sekretarjatu za vse napore vložene v ta dosje. V bistvu je vseh 120 predlogov spremem, vključno se eh, 14 poročevalca, eh, takih, da podpirajo predlog komisije. Priznavamo, da je večina predlogov, Eh, poslancev prepričana, da je dolgoročna rešitev na tem področju izjemno pomembna, zlasti z, z vidika OECD. V EU potrebujemo tako dolgoročno rešitev, tako da države članice ne bodo same sprejela male enostranskih rešitev, ki povzročajo pravno negotovost in pa fragmentacijo delovanja enotnega trga. Zato bi se gospod Rozati želel zahvaliti poslancem in poslankam za njihovo sodelovanje pri tej pomembni zadevi. Pri pripravi kompromisnih predlogov sprememb pa ugotavljamo, da, jih, da e, so razdeljeni v štiri kategorije. Prva kategorija, tisti predlogi, ki zavračajo predlog komisije. E, gospod Rozati predlaga, da te zavrnemo. Potem e, v skupini B so tisti predlogi sprememb, kjer ni možnosti, da bi se našla, našel kompromis pod C so tisti predlogi sprememb, kjer je mogoče oblikovati kompromise in pod D so tisti, o katerih bo treba odločati v ločenih glasovanjih. Na prvem sestanku poročevalcev v Semci smo že dosegli nekaj kompromisnih predlogov, ki jih je eh, podprla večina skupin. 11 kompromisnih predlogov je možnih, vendar pa se stvari lahko še spremenijo. Ti kompromisi pokrivajo že storitve in pa opredelitev eh, pomembne digitalne prisotnosti in pa predvidevajo, da, da se pripravi implementacijsko poročilo tri leta po začetku veljavnosti direktive. Kar pa eh, eh zadeva. Eh, za Eh, klauzulo o pre, ne, eh, prehodno klauzulo, pa se gospod Rozati eh, že veseli nadaljnih razprav in se vam zahvaljuje, da ste mene poslušali. Hvala, obe poročili bomo obravnavali skupaj. In sedaj drugo poročilo o kratkih poročitvah, spet poročevalec v senci. Ali smo že združili obe izjavi, oziroma že tako izvolite. Hvala lepa. Kar se tiče pomembne digitalne prisotnosti, poročilo Rosatja smo že imeli sestanke v senci v dobrem duhu, tako da gradimo na delu, ki je že bilo upravljeno, kar se tiče CCTB in CCTB. In tukaj sva z gospodom Basurjem podala zamisel, da moramo imeti pomembno digitalno prisotnost kot eno glavnih priporočil, to izhaja iz tega poročila. To ne izhaja samo iz evropskega davčnega sistema, to je več, bi to moralo biti tudi v nacionalnih. In o tem govori poročilo Rosati, tako da smo za ta strukturni pristop. Seveda pa potekajo še vedno razprave o obsegu pomembne digitalne prisotnosti mislim, da moramo vključiti tudi spletno prodajo storitev in blaga. Države članice bi morale dati mandat komisiji, da se pogajajo o dvojnem obračevanju, tako da bi tukaj imeli tudi pomen, pomen digitalne prisotnosti. Razprave pa potekajo v dobrem duhu in že zrcalijo stališče, ki ga je Evropski parlament sprejel na temo CCTB in CCCTB. nadaljevali, bomo sestanki s pravčevalci v senci, kar se tiče pomembne digitalne prisotnosti, pa tudi kar se tiče prihodka do pravljanja nekaterih digitalnih storitev. Tu moramo oba, da se obravnati skupaj, da imamo strukturno, strukturirano skupno rešitev, seveda pa si želimo odpraviti tudi nepravično davčno breme glede velikanov in to moramo odpraviti. To, se, to je predmet razprave tudi o agrofinu in pomembna razprava bo o tem, ko bomo nedolgo razpravljali o tem, potem pa bomo tudi glasovali o tem. Kakšno je stališče Evropskega parlamenta? Želimo si strukturne rešitve, prav tako pa potrebujemo začasne rešitve kar se tiče pomeni digitalne prisotnosti. Vendar pa imamo predloge sprememb, da bi vključili digitalne spremembe, da torej ne gospa želi in ostali, potem tudi spetno prodajo dobrin isti poslanci. 131, 135 in 136 predlogi sprememb in to potem znatno širi področje uporabe, Tako da velika večina je za to v parlamentu. In če res pomislimo, trenutni predlog Evropske komisije velja za Google ali Facebook, za nekatere ostale pa ne. Za Netflix, na primer. Ne. Potem še razprava o Pragu. Nekateri poslanci pravijo, da bi zbrisali prak 715 milijonov, potem pa tudi prerokeste Delange, da bi znižali prak. To je povezano s predlogom, da bi razlikovali med eh, velikimi in zelo velikimi podjetji. In to mislim, da je zelo zanimivo. Predlaga, da bi imeli tro odstotno stopno med 20 in 100 milijonov in potem višom nad 100 milijonov. To so torej predlogi sprememb 156 in 165. To je nekoliko nepričakovano, ampak so to sočutni predlogi sprememb. Tukaj skušamo torej uvesti ta prehodni prejek sprememb, ampak to cilje na velike podjetja. Ko bi se izgnili razmeram, ko bi naključno obremenili hitro stoče začetno podjetje. To je zanimivo torej in potem razprava o Pragu je zelo povezana s tem. Potem pa še razprava o samo ukinitveni klauzuli, ne samo med ministri, ampak tudi v parlamentu. Mislim, da je to sklad z mojim vodom. To je začasna rešitev, čakamo na strukturno, sistemsko rešitev. Mislim, da je logično povezati samo ukinitveno klauzulo zvedbo tako cccctb kot tudi pojemne digitalne prisotnosti. Saj potrebujemo to. Potrebujemo oboje, da bi resnično se iznebili tega začasnega ukrepa na tej točki. Vendar pa to bo v prihodnosti. Upamo, da se bo to zgodilo k malo. Do takrat pa moramo vsega gotovo imeti pojem digitalno prisotnost, da odpravimo davčne nepravičnosti, ki jih imamo sedaj. No, uh, hvala lepa. ILS, e poročevalci senci za poročilo tank, Lope Montanje. Prosim, nadomeščate kolego. Najlepša hvala. Najprej bi se zahvalila obima poročevalcema in pa za predloge, eh, ki sta jih predstavila. Upravičujem gospoda Mata, ki ga ni tukaj, zato ker je šel z odborom za ribištvo na misijo kot koordinator Evropske ljudske stranke. Mm, torej, modern in stabilen eh, davčni okvir je pomemben, zato da se odprejo digitalne možnosti za posameznike in Eh, podjetja za eh, več kot 500 milijonov evropskih državljanov. Eh, potem treba je ustrezo urediti digitalne storitve. Evropski parlament mora tukaj biti realističen, mora na konstruktiven način prispevati k razpravi, ki poteka v svetu. Gospod Mato tudi zagovarja to, da mora vsako podjetje plačati um, tisto, kar je treba in tam, kjer je treba. Uh, In zato moramo najti nujno rešitev, da se zagotovi to, da bo, bosta oba tipa podjetij plačevala eh, svoje ustrezne deleže in prispevala k evropskemu gospodarstvu. Eh, enakopravne deleže moramo zagotoviti za digitalna in tradicionalna podjetja. Štiri točke bi gospod Mato tukaj eh, navedel, mm, katera podjetja bodo podvržena temu davku, potem. Eh, komisija predlaga tri odstotke, to je druga stvar, potem revizijska klauzula je pomembna in eh, četrtič, zagotoviti je treba tudi, da bo to eh, nek prehoden ukrep, ko bomo imeli dokončen okvir, pa se bodo ti ukrepi končali. Kar se tiče prvih dveh točk, se gospod Mato ne strinja s predlogom poročevalca. Meni, da bi morali povečati davek oziroma da je to povečanje davka treba še natančneje pregledati, da ne bo eh, napak. Nekatere države, kot je Španija, že podajo svoje lastne predloge, pa niso povečale davka, niti niso razširile področja uporabe. In če bi se odločili za povečanje tega davka ali pa poročje uporabe, to je res možnost. Ampak potrebovali bi študijo učinka za to, da zagotovimo, da bodo ti ukrepi proporcionalni. Parlament eh, ne more sam sprejeti te odločitve, ne da bi se zavedal, kakšne bodo posledice take odločitve. Možnost bi bila, da prosimo komisijo za revizijsko klauzulo, ki bo pregledala vse, eh, kot je treba in ki bi eh, tudi študij učinka ugotovila, ali so ti ukrepi izvedljivi ali ne. Potem, kar se tiče četrte točke, gospod Mato tukaj želi zagotoviti, da se bodo nadaljevala prizadevanja v smeri nekega dokončnega okvira in da bo trenutni predlog samo začasen. Tukaj bi eh, gospod Mato rad povdaril tudi vlogo parlamenta. Parlament mora prispevati na konstruktiven način k tej razpravi. Eh, zavedamo se zapletov, eh, do katerih prihaja na strani sveta in zagotoviti moramo, da bo ta ukrep um, ehm, zavarval naš enotni digitalni trg in da ne bodo posamezne države članice izvajale eh, svojih predlogov, druge pa bodo zamrznile ta predlog. Zahvaljujem se pogajalski ekipi in pa vsem tukaj prisotnim. Hvala. Thank you very much. Uh... Hvala lepa. V imenu EKR, Ashley Fox, poročalc o senci z obe poročili, nikoga ni. Tako da rade sedaj tremoza, da da mešča kolego. Hvala, da ste tukaj. Uh, Hvala lepa, da ste mi dali besedo. V imenu Petra Ješka, ki ga še ni tukaj, bom govoril o obeh poročili. Kar se tiče poročila Rosatija, ja, glede obdočitve dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo. Peter Ježek pozdravlja delo, ki je bilo upravljeno. Strani poročevalca. Na zadnjih sestankih je Peter Ježek podprl različne predloge smem poročevalca. Še pa posebno vesel je, da je velik podarek na tem, da zagovarjamo, da so kriteriji in obseg. Pojem digitalne prisotnosti dobro premišljeni, tako da gledamo na dolgoročne rešitve. Prav tako je vesel, da delamo na tem, da bo daljnoročna rešitev spoštovala integriteto majhnih podjetij. Ježek zato podpira predlog, kjer bi naj ocena komisije povedane, ali bi naj potem področje zvanje rešili tri leta po začetku veljave te zakonodaje. Veseli se na danih sestankov s počevalci v senci in je pepičen, da bomo kompromis kmalo dosegli. Potem pa, kar se tiče drugega poročila, poročevalca Pavla Tanga, pa bom prebral njegove pripombe, ki mi jih je poslal pred nekaj minutami. Kot je Peter Ježek že dejal na prejšnjih menjavah mnen, pozdravlja napredek, ki je bil storjen s predlogom in predlogom s mojim poročevalca, pa tako pa tudi ostalih poročevalcev senci na ta dosje. Še prav posebno pozdravlja naslednje elemente, ki so bili podani na zadnjih sestankih. Najprej zagotavljene, da so kriterije področja uporabe ustrezni, tako da nobeno podjetje ne bo izpadlo iz tega. Tako da se pozdravlja predlog v starih poročevalcih senci, da bi po dveh letih imeli dano ceno, namesto po treh letih. Kot je v novem kompromisu 24, ki smo ga dobili. Peter Ježek tudi pozdravlja dejstvo, da poročevalec meni, da bi davke morali omejiti na podjetja. Z globalnim dohodkom več kot 750 milijonov evrov, to bi omejilo vpliv na MSP. -je. Ampak predlog spremembe nekaterih kolegov, da bi v tej definiciji vključili tudi tiste, ki imajo več kot 25 milijonov prihodkov v letu dni, to pa lahko tvega težave za nekatere države članice ker bi potem opredelitev bila preveč obremenjujoča. Po njegovem mnenju moramo vedeti, da ta direktiva predstavlja začasno rešitev. In zato se lahko ježek strinja le, da ohranimo ta prak pri 750 milijonih evrov globalno. In končno, gospod Ježek se ne strinja glede predloga spremembe, ki so ga nedavno podali nekateri, predlogi, eh, nekateri kolegi, da bi imeli petodstotno stopnjo pri zaslužkih nad 100 milijonov evrov. To bi bilo nespremljivo za kar nekaj držav članic v svetu in tega si ne moramo privoščiti glede na to, da moramo dobiti kompromis pred koncem leta. Tako da zato spodbuja ostale poslanke in poslance, da sledijo predlogov komisije, da bi imeli 3 odstotno stopno. Hvala lepa. Much, Hvala lepa, gospod Tremosa, da ste z nami, da ste spregovorili v imenu Petra Ješka, tudi Eve Žolintni za zelene. Je pa gospod Skot Kajtohir, prosim. Just... Hvala lepa. Obe poročili bom zajela. Eva dela na obeh. Kar se tiče poročila gospoda Rosatija, se želi najprej zahvaliti za njegovo delo. Naj spostavim nekaj ključnih elementov. Prvič, zeleni in skupina EFA menijo, da je zelo pomembno, da ko bomo imeli opredelitev pomembne digitalne prisotnosti, da se to vključi v vse dvostranske davčne sporozume. Sicer bo ostalo preveč vrzeli in zato smo podali predlog spremembe, ki zahteva, da, da mandat komisiji, da se izpogaja na novo takšni sporazumi s tretjimi državami, da bomo imeli celovito okolje. In zelo bi cenili, če bi ostali poročevalci senci tudi podprli ta predlog. Kaj se tiče samo konitene klauzule, menimo, da kratkoročne rešitve glede digitalne storitve davka na to mora veljati samo pri pomembni digitalni prisotnosti in tudi kar se tiče CCCTB, če se oboje pošteva. Če bi sprejeli to samo pri prvem, to ne bi bilo dovolj, da se lotimo nekaterih drugih okoliščin. Nadalje, vemo, da obstaja politično nestrinjanje glede tega, ampak za nas je pomembno, da skušamo imeti minimalno stopno zadave. Od dohodkov pravnih oseb sicer se bo nadaljevala tekmo proti dnu, morda celo pospešila. Toliko o Rosatijo, sedaj pa Paul Tank. Spet je vas zahvaljujem za vaše delo do sedaj in pravi, da podpiramo rešitev obsega, da bi zajeli tudi platforme kot so Netflix in Amazon. Radi bi izpostavili razloge za to. V digitalnem svetu je zelo težko razlikovati med uporabnikom in stranko, ker oba lahko znatno prispevate k dodani vrednosti za digitalno podjetje. Prav tako podpiramo zvišanje s 3,5 odstotkov davka na digitalne storitve, ker se strinjamo, da so bile marže za veliko podjetje zelo konzervativne. V predlogu komisije. Potem pa se ne strinjamo z vsemi plačevalci licenci. Četrali smo prak 750 milijonov evrov in bi radi imeli drugi prak, to je 15 milijonov evrov prihodka iz digitalnih storitev. Drugi prak, prak je za nas pomemben in je že dovolj visok, da ne bi ciljali na mala podjetja. In potem ne na zadnje, najpomembnejši element za nas je, da pritisnemo na komisijo in svet, da bi dolgoročna rešitev lahko bila kmalo spreta. Mislimo, da najboljša možnost, da dosežemo ta dogovor glede davka na digitalne storitve, bilo, da uporabimo člen 116. To bi potem nam omogočilo, da bi to sprejeli po postopku sodločanja s kvalificirano večino. Junker in Moskoviči, kot del komisije Junkere, je obljubil, sta obljubila, da bosta ukrepala po členu 116 glede davkov in mislimo, da je to dobra priložnost, da se drži tega. Tako da sem pripričana, da bomo segli ambiciozen dogovor glede teh pomembnih dosejev in bomo lahko pokazali, da Evropski parlament želi doseči napredek na tem področju, svet pa žal blokira. Še naprej. Uh, Hvala lepa, Moli, Gue, FND in ostalih tukaj ni. Želi kdo po postopku CatchDI? Paul, se želite odzvati? Da, hvala lepa. Naj se na kratko odzovem. Naj se zahvalim poročalcem senci oziroma njihovim predstavnikom. To zelo cenim. Naj povem, kaj je na kocki s pomembno digitalno prisotnostjo. Mislim, da se moramo izogniti temu, da bi vsaka država šla po svoje. Videli smo to že v Španiji, Združenem kraljestvu, Italiji. Potrebujemo evropski pristop. Za celovitost skupnega trga je to ključno. Prav tako se moramo v vsem stopnjah in obsegu pogovoriti skupaj. In želimo seveda imeti enake pogoje. Ni treba biti revolucionar za to, tako da moramo govoriti o stopnji in obsegu. Potem pa je težava, če želite oceno pliva, bo to težavno, kajti smo popolnoma pred novimi izzivi in tako kot je opet režek, lahko imamo hiter pregled, vendar pa ne ocene pliva, ker potem bo to blokada. To, kar ste videli tukaj, ko skušamo imeti pomembno digitalno prisotnost, potem bomo spravili tudi ZDA za mizo. Prvi ukrep v BEPS-u prvi od 15 ukrepov je bil obdačitev digitalne ekonomije, pa je to bilo potem odloženo. Tako da mora biti Evropa vodilna in tako pritisniti k iskanju mednarodne rešitve. In potem napovem še to, da se zelo strinjam s tem, da je to, kar potrebujemo za Evropo, da bi naredili več napredka, ne samo glede pojemne digitalne prisotnosti in CCTB, potrebujemo torej večinsko glasovanje, obliko sodločene večinsko glasovanje. Kaj ti podjetja so, s katerimi se ukvarjamo, so večja od veliko držav v EU. Zato moramo imeti strezno poblastila v EU in EU, ki bo se sposobno odzvati in to bo zmožno le, če nimamo soglasja, ampak če glasujemo kvalificirano kvalificirano večino. Hvala lepa. Hvala lepa. Alan? No, um, eh, hvala, če mi dovolite govoriti po poročevalcu. Zahvaljujem se za besedo. Rad bi podprl to, kar je povedal Paul Tang. Treba je razumeti, to, da pri projektu DST uh, eh, imamo izziv, zato ker določene države članice uh, eh, izvajo svojo zakonodajo oziroma oblikujejo uh, svoja pravila. Mm, davki bi morali biti simbolični, ker sicer bi um, se ne spodbujalo investicij v digitalni trg in digitalna podjetja. In kot je povedal Pavel, potrebujemo isti fiskalni davčni sistem na tem področju. Gre za novo tehnologijo in tudi novo obdavčenje in to je treba upoštevati na skupnem notranjem trgu. Paul Tang je nekaj povedal tudi o študiji učinka to bomo potrebovali, pa zaenkrat take študije še nimamo in um, države članice tega tudi ne želijo v svetu, so se tako izrazile. E, težko bi podali neke predloge, ne da bi poznali posledice. In e, tukaj se odločamo tudi o tem, kakšen mora biti eh, promet. Eh, za Francijo velja manj kot 500 milijonov. Če bi bilo tako, ne bi bilo tragično, nekateri pa predlagajo tudi milijardo. Ne glede na to, o katerem predlogu govorimo, torej poročilo Tang ali poročilo Rosati. Ali želite, da OECD eh, izrazi svoje mnenje pred EU? To eh, ne bi bilo dobro. Tisti, ki to zagovarjajo, sploh ne želijo eh, takšne skupne ureditve. Američani so pred enim letom sprejeli fiskalno reformo, ki je bila bistvenega pomena. Njihove posredne davke je to zadevalo, pa tudi davke na podjetja. Mm. To nas posredno tudi zadeva, ampak eh, nič niso upoštevali tega, kaj bi, kakšna bi bila razprava eh, z OECD-jem ali z nami, eh, oziroma kako bi to skupaj uredili. In če bi želeli o tem razpravljali znotraj OECD-ja, razpravljati znotraj OECD-ja skupaj z ZDA, Mislim, da bi najprej morali imeti naš enoten evropski sistem in odločno stališče in potem bi se šele lahko uh, pogajali kot uh, enakopravni partneri. Uh, sicer pa tega ne moremo. Hvala. Much, uh... Hvala lepa. V bistvu se pridržujem vašemu mnenju, da moramo pomagati Uniji, da uresničimo ta predlog. To je zelo pomembno. kar se tiče poštenosti, kar se tiče fiskalne politike, pa tudi kar se tiče naše vloge. Mislim torej, da je delo poročevalcev in poročevalcev v senci nekaj, kar nam bo pomoč, da bo parlament prispeval k napredku, tudi v svetu. Hvala lepa vsem za razpravo. Sedaj pa imamo že poročevalko z nami za naslednjo točko, ampak bojim se, da je bolje, da prekinemo za nekaj več kot deset minut. Torej, z naslednjo točko začnemo ob 16.15. To je poročilo gospe Sander o spodbojene uporabe zakonskih trgov MSP. Nadaljujemo torej čez 12 minut. Uh, Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, če se sedete, da lahko začnemo z naslednjo točko. now, now we have 20 minutes. That... Tako, 20 minut imamo za sedmo točko, spodbojanje uporabe zakonskih trgov MSP. Porčevalka je Anne Sander, ALS. E Tukaj gre sedaj za obravnavo predlogov sprememb. Naj pa besedo, kar dam poročevalki, sama bo lahko bolje razložila, zakaj gre. Merci, merci, monsieur le président. Je voudrais d'abord. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalila svojim kolegom, poročevalcem v senci za predloge sprememb, ki so jih vložili. Zahvaljujem se jim tudi za razprave, ki smo jih imeli in za skupno delo. Pri tem besedilu gre za zagonske trge za MSP-je. To je priložnost, ki jim lahko omogoči vzpon, Imamo platforme, ki so specializirane za majhna in srednja podjetja. Zaenkrat so te platforme samo tri in če želimo um, spodbujati to gibanje, je treba zagotoviti še dodatne olajšave za MSP-je. Zato, da se bodo odločali za te trge in zato, da bomo omogočili rast novih platform. Kot sem že povedala, Eh, MSP-ji predstavljajo več kot 99 odstotkov podjetij v Evropi in eh, pri zagonu evropskega gospodarstva po krizi so podjetja igrala pomembno vlogo. Eh, imamo različna majhna in srednja podjetja v Evropi in pogosto ne upoštevamo specifik teh MSP-jev. Mm, še posebej V finančnih besedilih zelo malo je olajšav, ki so namenjene tem podjetjem. Eh, vedno imamo tudi tveganje fragmentacije in eh, če skušam razumeti, eh, čeprav razumem to zaskrbljenost, pa je vseeno pomembno, da zagotovimo bolj pomembne olajšave za ta podjetja in to predvideva tudi besedilo, ki je pred vami. Mm, nekaj smo že povedali na to temo, dve srečanji smo imeli s poroževalci v Senci eh, in tudi eno tehnično srečanje danes popovdne. Lahko vam mogoče povem nekaj besed o tem, kako napredujejo ti naši pogovori. Mislim, da smo dosegli že bistven napredek pri kar nekaj temah, naprimer pogodbo o likvidnosti ali pa revizijske klauzule, vsega. Um, ki zadevajo sektorsko zakonodajo. Uh, uspelo nam je tudi precizirati določene zadeve um, tam, kjer so obstajala siva področja v zakonodaji. Ostaja nam pa še eno vprašanje, eno pomembno vprašanje, ki ga je treba rešiti in sicer gre za um, sezname oseb, ki jih je treba zagotoviti ustreznim organom in pa um, tudi za razloge uh, za um, določene privilegirane informacije, kako to urediti. Dva različna vidika sta oziroma dve mnenji. Eni pravijo, da te informacije mora imeti podjetje in podjetje je tisto, ki eh, potem uh, informacije predloži eh, pristojnemu nacionalnemu organu. Drugo stališče pa pravi, da je te informacije sistematično treba pošiljati. To sta torej ti dve različni mneni, kjer je situacija še blokirana. Eh, sama se zauzemam za to, da bi informacije dali samo na zahtevo. Če bomo sistematizirali to pošiljanje informacij ustreznim organom, bomo imeli strožja pravila na zagonskih trgih za MSP-je. Strožja bodo ta pravila kot na uh, reguliranih trgih, ki so rezervirani za druge vrste podjetij. Če želimo olajšati situacijo MSP-jem, potem ne moremo po eni strani tega trditi, po drugi strani pa ustvarjati novih strožjih pravil. To sta torej eh, tisti dve točki, o katerih je še treba razpravljati in kjer bo treba najti rešitev. Pa še ena taka točka je o pragovih. Ne da bi se dotaknili Mifida in Prospektusa, mislim, da uh, bo to težko in o tem moramo še razpravljati. Jutri se bomo spet sestali s poročevalci v senci. Rada bi pa že eh, zdaj še enkrat izrazila svojo zahvalo vsem sodelavcem. Hvala lepa za vaše poročilo in tudi o poročilu o napredku. Sedaj po imenu eh, SND, počevalko senci in agil. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, Ann, za njeno poročilo in njeno predstavitev. Prav tako tudi hvala lepa komisiji za ta predlog. Mislim, da je to pomemben predlog za to, da spodbudimo uporabo zagonskih trgov za MSP-je. Zato se zaznemamo že kar nekaj časa. odkar se tudi vsi torej prizadevamo za to. Kot je An že dejala, smo imeli kar nekaj že precej obsežnih delovnih skupin na to temo. Hvaležna sem, da so moji predlogi spremenj veliki meri bili vključeni v kompromise, ki jih je poročevalka predlagala. Cilj mojih predlogov sprememb je, da zagotovimo ravnovesje med boljšim dostopom do financiranja po eni strani in zaščito investitorjev na drugi strani. Mislim, da smo v kompromisih našli pravo ravnovesje. Prav tako podpiram odstranitev nepotrebnih administrativnih bremen. Istočasno pa je pomembno, da nacionalni konkurenčni organi so ustrezno obveščeni in povezani. Najbolj sporna točka, saj zame, v tem poročilu, pa je opredelitev MSP-ja. Sicer cenim potrebo potem, da povišamo prak, ki obstaja v MIFID-u. Razumem argumente, vendar pa me resnično skrbi, da bomo šli od 200 tisoč milijon, do 750 tisoč. Mislim, da bi morali biti bolj previdni. MIFID ravno začne veljati in opredelitve spreminjamo, ne da bi razmislili o posledicah druge. Želim dati več vzpodbud za to, da bomo zagotovili, da bo kar se da veliko MSP-ev, če je tole možno, lahko izkoristilo zagonske trge MSP-ev ampak v nekaterih državah članicah, če greste na 750, je celo nad 500 potem, je to velik del podjetij v teh državah. Tako da bi se potem to vse skupaj precej spremenilo. Ne samo, kar se tiče zagonskega trga, ampak to lahko vodi tudi do tega, da se lahko podkopaka nekaj dela, kar se tiče davčne otaje in tako dalje. Kaj ti ustvarili bi vrzeli in to bi potem morda ustvarilo tudi določeno stopno zmede, kar se tiče tega, kdo lahko uporablja določene programe. Če imamo torej kakšne spremembe v trenutnih številkah, potem bi morda to bilo pripravljeno za to področje, ne pa potem na račun resnično manjših MSP-jev. To je tista nevarnost, katero lahko pademo. To je torej ključni kompromis, ki ga moramo še najti na sestanku naslednje delovne skupine. Vendar pa vseeno, hvala lepa za vse ostalo in veselim se zaključka dela na to temo. E Nikogar z EKR ni. Imamo pa gospodo Tremoso, poročevalce in cijalde. Euh, euh, Hvala. Euh, želim se zahvaliti gospe Sonder za sodelovanje z vsemi poročevalci v senci. Nadaljeval pa bom v angliščini, zato ker moja francoščina ni dovolj dobra. No, mi prihajamo iz različnih eh, volilnih okrajev kjer so MSP-ji hrbtenica našega gospodarstva in pa naše mreže podjetij. Sam predstavljam uh, liberalno stranko iz Katalonije. Uh, pol milijona uh, MSP-jev imamo, pa samo 8 tisoč multinacionalk. In uh, zato je za nas zelo pomembno, da imajo MSP-ji ustrezen dostop do financiranja. Um, tako kot Nina se tudi jaz želim zahvaliti komisiji, um, tem se pa jim res moramo zagotoviti dostop do kapitala. Moramo pa tudi povedati, da eh, MSP-ji po Evropi nimajo enakih možnosti. V severnih državah imajo drugačne možnosti dostopa kot naprimer na jugu. Na jugu pa obstaja problem, da veliko MSP-jev uh, eh, ima ponavadi samo en vir financiranja, bančna posojila. In zato potrebujemo takšne direktive in uredbe, zato da harmoniziramo to področje in da razširimo najboljše prakse povsod po EU. No in če se lotim še različnih kompromisov, glede kompromisa A. Najprej tukaj prosimo za večjo vlogo ESME. Eh, njihovo strokovno znanje nam lahko zelo pomaga oziroma eh, so lahko zelo koristni za komisijo. Strinjamo se z vsemi kompromisi, mi liberalci, ampak nekaj bi pa še rad izpostavil tudi glede kompromisa eh, B. Mm, to bo pomembno tudi jutri na sestanku. Mm, nam je bil bolj všeč prvi kompromis osnutek, eh, pogrešamo nekaj kvalifikacij, glede kompromisa C pa menimo, eh, tako kot je Nina povedala, da eh, ne želimo vzpostavljati dodatne birokracije in bremen za MSP-je. Torej, nočemo dodatnih zahtev za nje, ko dostopajo do financiranja in želimo, da se kompromis C še nadaljne pojasni. Sicer smo zadovoljni, Potem eh, imamo tudi eh, vrednostne papirje, mm, ki so bili vključeni, zato da se olajša dostop. MLSP jih lahko torej, objavljajo oziroma izdajajo vrednostne papirje eh, in upam, da bomo jutri dosegli večino in pa široko soglasje za to, da podpremo to poročilo. Hvala. Hvala, gospod Tremosa. Nimamo poročevalca strani zelenih, je pa tukaj gospa Lopez Bermeho e, za GUE. Hvala. Najprej se želim zahvaliti gospe Sander za njeno delo in pa tudi za to, da je pri tako kompleksnem in tehničnem dosijeju skušala vključiti čim več mnen. Premalo se ta instrument uporablja, ampak menimo, da se s temi tehničnimi ureditvami stvar ne bo izboljšala. Mi želimo zagotoviti spremembo samega, same zasnove eh, programa. Mm, in MSP-ji in nimajo dovolj zaupanja, ko gre za mehanizme financiranja. In eh, ti mehanizmi predstavljajo tveganje za to, da podjetja ohranijo svojo lastnino in zato je treba poudariti predvsem komunikacije in informacije. To sta dva pomembna elementa. Pokrepiti je treba te mehanizme, ampak to ni dovolj. Torej, tudi mehanizme, ki bodo zagotovili, da ne bo ogrožena lastnina podjetij. Pa še definicija MSP-jev. Mislim, da se mora res nanašati na MSP-je. Ne sme biti dvoma, kdo predstavlja MSP in kako ti MSP-ji dostopajo do financiranja. Torej, jasno mora biti, katera podjetja imajo, imajo to pravico. Če pa to ne bo jasno, potem se lahko pojavijo tveganja pri nadzoru in tako naprej. Gre pa za zelo specifičen trg. Zato moramo biti previdni. Poleg tega želimo tudi olajšati upravno breme in razjasniti je treba vlogo nacionalnega regulatorja. Zagotoviti je treba, da bo trg. Eh, varen, uh, transparenten in da bo služil splošnemu interesu. To je nekaj dvomov, ki jih še imamo, ampak eh, se bomo pa trudili za to, da dosežemo čim boljši rezultat. Hvala. You, was... Hvala. To je bila zadnja poročevalka v senci. Ne vem, ali želi poročevalka spet besedo, da pokomentira malo te prispevke. Ne, nimam posebnih komentarjev, zahvaljujem se vsem eh, kolegom. Sestali pa se bomo spet jutri in nadaljevali z razpravami na to temo. Hvala. Hvala. Naj še jaz poudarim, eh, kako zelo cenim vašo pripravljenost eh, sodelovati. Pripričan sem, da boste našli dober kompromis. 3. decembra bomo glasovali v Ekonu, ehm, za plenarno zasedanje pa bo datum še določen. S tem smo zaključili točko 7 in. Eh, brez pregenitve zdaj lahko gremo na točko 8. Program fiskali za sodelovanje na področju obdavčevanja. Naš poročevalec je gospod Gigold. Obravnavali bomo predloge sprememb. Poročevalec jih je vložil 35, 77, pa so jih vložili drugi kolegi. Mm, rekli so mi, da se kompromisi še pripravljajo, ampak naj zdaj dam besedo kar našemu poročevalcu, potem pa še poročevalcem v senci. Najprej gospod Gigold, izvolite. Mm, yes, uh, well, much, uh... Hvala. Želim vas samo obvestiti, da smo kompromise že razdelili. Delo dobro poteka in politično naj povem, da gre za dolgočasno poročilo. Um, kar pa je v nasprotju s pomenom te teme. In mislim, da imamo tukaj dobro tradicijo, eh, da Evropski uniji pomagamo pri boju proti eh, davčnim goljufijam, utajam in pa izogibanju davkom. In v tem duhu naj povem, da gredo predloge spremem približno v isti smeri, ne glede na politično pripadnost, eh, eh, sem dobil veliko eh, podpore za ključne ideje. Ena izjema je sicer bila, in to bom omenil kasneje, nekaj posvetovanj smo tudi že imeli v poročilu glede fiskalisa, tudi z dodatnimi akteri, glede posameznih torej specifičnih točk. Glavni predlogi so bili podani in sam sem sprejel vse izboljšave, ki so jih podali kolegi. Ta tema ni zelo kontroverzna, namreč gre za to, kako povečati preglednost tega projekta in kako zagotoviti to, da bodo politične prioritete upoštevane. To so politične prioritete, ki smo si jih zastavili tudi mi v okviru naših eh, specifičnih odborov, naših preiskovalnih odborov odborov. Želimo si večjega sodelovanja med nacionalnimi davčnimi organi. Mnenja eh, so enotna tudi glede tega, da je treba povečati proračun in da je treba uskladiti proračunske predloge z eh, MFF-jem na splošno. Želim povedati eh, nekaj za skupino EKR um, kolegi niso podprli tega, da bi pomagali državam v razvoju, pri tem, da bodo tudi sodelovali pri večstranskih sistemih za izmenjavo informacij. To je zelo pomembno, zato ker razviti svet eh, zdaj izvaja avtomatično izmenjavo informacij, določene države v razvoju pa imajo težave pri tem in Evropska unija lahko s svojimi izkušnjami tem državam pomaga, zato da se bo avtomatična izmenjava povečala. Eh, tudi eh, prek meja unije 27 eh, ali 28 držav. EKR tudi ni podprl prednostnega seznama tem, kar bi si mi želeli. Tukaj imamo neke smernice za izvajanje programa Fiscalis Torej, tisti, ki so najbolj dvomili v svojih predlogih sprememb o eh, tej temi, zdaj niso prisotni, nažalost. Ampak naj povem, da bomo imeli še eh, srečanje poročevalcev v senci 20. novembra. Realistično pričakujemo široko podporo. Eh, sam sem predlagal, da to hranimo na ravni osebja. In če ne bo nasprotovan, bomo glasovali 27. 27. novembra, potem pa bo to kot eden od dosev večletnega finančnega okvira šlo na plenarno zasedanje. Upam, da smo postavili dober standard tudi za druge odbore, ki se tudi ukvarjajo z dosjeji večletnega finančnega okvira. Dobro je, da se tukaj eh, vsi dogovorimo. Fiskalis je koristen program dokazal je že svojo dodano vrednost in mi smo zadovoljni, da lahko prispevamo k temu, da bo še boljši. Hvala. Hvala mm, za predstavitev tega dolgočasnega pomembnega poročila. Ne vem, Alan, ali boste vi govorili v imenu ELS, ker ni z nami gospoda Stolojana. Je, je Uh, lahko govorim, ampak ne poznam stališča uh, našega poročevalca v senci, se pa strinjam s tem, kar je povedal poročevalec. Uh, Rekel je tudi, da je tema dolgočasna, tudi s tem se strinjam, ampak uh, politično gledano in ekonomsko gledano je to zelo pomembna tema. In če smo med tem mandatom že naredili nekaj napredka v. Eh, boju za optimizacijo in pa boju proti davčnim goljufijam, utajam in izogibanju davkom. Spostavili smo tudi skupna evropska pravila, eh, vse do CCCTB je to šlo. Mislim, da eh, smo čas te, tekom tega mandata kar dobro izkoristili. Hvala. Hvala, Alan. Hvala za tvoj prispevek, čeprav ni bil načrtovan. Je tukaj kdo iz SND, gospa Beres. Ja, gospod Baje je poročevalec v senci, jaz sem pa koordinatorka in sem zdaj poročevalka v senci od poročevalca v senci. Naša skupina um, je zadovoljna s poročilom, počakali bomo na kompromise. Um, ena stvar, pri kateri najbolj ustrajamo, je ta, da se vključijo tudi naši predlogi sprememb. Uh, Za nas je pa seveda pomembno tudi to, um, kako so oblikovane točke 2, 3, 4, 5 in 6. Uh, eh, informacije je treba izmenjevati, um, potem uh, novi izzivi so tukaj, uh, eh, naprimer software uh, in pa uh, digitalna urodja. Potem želimo več davčnega sodelovanja na evropski ravni. Uh, želimo v zvezi s tem sprožiti tudi nek razmislek. Potem pa še urejanje davčnih vprašanj iz Brusla. Tukaj želimo narediti napredek. Ne želimo, da se delo nadaljuje v zaprtem krogu eh, in stvari morajo postati bolj pregledne. 74. predlog spremembe bi tukaj še posebej izpostavila in pa uvodno izjavo, ki je s tem povezana. Mi predlagamo, da uh, imamo uh, določene skupne točke, uh, kontaktne točke in pa seminarije za uh, različne organe, ki bodo pri tem sodelovali. Tudi sindikate je treba vključiti, kajti oni dosti krat eh, zelo dobro poznajo tveganja in pa izzive. Mm, poznajo tudi centralno administracijo na nacionalni ravni. Eh, za nas to mora biti neka eh, neodvisna enota in želimo si tudi stalnih stikov. Mm, tudi z Evropsko komisijo, z nami, Torej, ta skupina bi morala uh, uh, si prizadevati za sodelovanje in imeti redne stike. Potem je pomembno tudi pranje denarja. Eh, tukaj se strinjamo s poročevalcem. Pa še mm, digitalizacija in napredek digitalnega gospodarstva. To seveda ostaja izziv in Vem, da mi v programu Fiskalis ne bomo vsega rešili, ampak res pa je, da mora Fiskalis prilagoditi svoja orodja tej digitalizaciji. In uh, treba se prilagajati novim pogojem, uh, ki jih izkoriščajo tisti, ki izvajo davčne goljufije. Hvala. E, nimamo poročevalca iz EKR, kar je obžalovanje vredno, kot je rekel gospod Gigold. Je pa tukaj gospod Tremosa iz skupine Alde, ki danes zastopa celotno skupino Alde za vsa področja. Karoline Nahtigal je naša poročevalka v senci. In naj povem nekaj v nemščini. Slišala, slišal sem, da si opravil zelo dobro delo, tako da čestitam. Sedaj pa bom prebral to, kar mi je predala. Hvala, zelo pozitivno je to poročilo. Šest ciljev um, imamo, eh, ki se odražajo tudi v naših predlogih sprememb. Torej, um, prednost je treba nameniti eh, dejavnostim v, eh, v državah članicah Evropske unije. E, če bo proračun to omogočal, pa se lahko razširimo tudi v države v razvoju ali tretje države. Um, pa še nekaj, kar je povedala Karolin. To, kar države članice individualno delajo na področju boja proti davčnim goljufijam. Um, to bi lahko probleme preneslo samo v sosedne države in mislim, da bi komisija um, morala koordinirati svoje dejavnosti. Fiskalis mora tudi modernizirati orodja za poročanje in nadzor oziroma revizijo. Ta morajo postati enotna posod po Evropi. Potem liberalci um, so naklonjeni temu, da se poveča proračun na 338 milijonov. Strinjamo se s poročilom, ki je bilo sprejeto prejšnji teden. Od komisije pa bi morali zahtevati tudi, da preide eh, z izvedbenih eh, aktov na delegirane akte. Želimo pa si tudi rednega poročanja. Eh, in države članice bi morale pripraviti enotno letno poročilo. Karolin se že veseli tudi naslednjih srečanj z vami. Hvala. Hvala, danes eh, zelo koristno nadomeščaš vse svoje kolege. Ne vem, ali želi kdo spregovoriti v imenu skupine GUE, ne. Tudi iz ENF ni nikogar, tako da mogoče želi kdo v postopku Catch the Eye kaj povedati ali pa komisija? Ne. Uh, no, v nasprotnem primeru pa kar Sven za zaključek. Uh, dragi Alan, uh, ehm, poročevalec v senci, poročevalca v senci, mi smo vključili vse uh, predloge sprememb uh, skupin, ki so spregovorile. Isto velja tudi za predloge sprememb gospoda Stolojana. Eh, glede na to, kar je povedala Pervoš eh, v zvezi s stališčem socialistov in demokratov, pa naj povem, da seveda eh, podpiram tudi vaše predloge takšnega seminarja ali skupine. Sem pa naša predhodna srečanja razumel v luči, da bi bilo treba oblikovati nekaj bolj institucionalnega. Eh, nekaj, kar bi obstajalo na evropski ravni. Dobili smo tudi informacijo, mm, da možnost, da bi države članice to sprejele, naprimer, da bi imeli neko središče fiskalisa za sodelovanje med nacionalnimi davčnimi organi, mm, torej države članice tega naj ne bi podprle, ampak. Um, tega tudi še ni v poročilu, ravno iz tega razloga. Ampak nisem videl nobenega predloga spremembe na to temo. E, če je to vaš predlog um, ehm, SND, potem to prosim vložite uh, v torek ali sredo na našem sestanku. Predloge sprememb ALDE smo tudi upoštevali razen enega. Uh, Zato, ker mislimo, da pri tistem pravno ni možno, da ga izvedemo. Predlagali ste, da bi na ravni ena imeli prednostni seznam, potem pa naj bi to popravili z delegiranimi akti. Bodi si imamo nekaj na ravni ena, česar delegirani akti ne morejo spremeniti, ali pa imamo nekaj v delegiranih aktih. Uh, Ampak, če bo to na prvi ravni, na ravni ena, potem tega ne bo možno spreminjati z delegiranimi akti. Um, to je torej pravno nemogoče. Ampak, če boste uredili to vprašanje, če boste podali malo preoblikovan predlog, eh, bomo tudi skušali to upoštevati. Želimo si, da bi fiskalis postal bolj pregleden, da bi eh, dobil tudi več eh, političnega vodstva strani Evropskega parlamenta, pa tudi več sredstev, zato ker je že dokazal svojo dodano vrednost. Hvala. Hvala. Hvala tudi vsem poročevalcem v senci za opravljeno delo. 27. novembra naj bi o tem glasovali v odboru. Končali smo s točko 8, zdaj pa bomo imeli kratek odmor, petih minut. Uh, in potem pa se bo uh, sestanek nadaljeval pod vodstvom gospe Beres, ki bo prevzela predsedovanje. No, čez nekaj minut bomo začeli. Hvala. Euh, chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux. Drage kolege in kolegice, predlagam, da nadaljujemo uh, se s svojim delom za dvema minutoma uh, prednosti. Sedaj imamo poročilo kolegice Nine Gil. E, naslov imam samo v angleščini in sicer gre za referenčne vrednosti za nizke emisije. Eh, oglika in referenčnih vrednosti za ugodno oglično bilanco. Sedaj smo v fazi obravnavemo eh, predlogo sprememb in pristojni odbor je bil zaprosen za mnenje. Pa Nina Gil, imate besedo. Koliko je bilo eh, predlogo sprememb? 242. No, to pa bo razprava. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Naj vas vse spomnim na naslednje. Čisto na kratko bom povzela to poročilo. Zakaj gre? Gre za to, da se trajnostnost eh, ugradi v eh, finančne referenčne eh, vrednosti. In moramo se osredotočati na nišni trg, tako da bi finančne referenčne vrednosti uskladili z pariškimi vrednosti oziroma s kriteriji iz Pariškega sporazuma. Tako moramo delati tudi v luči bodoče eh, pravne eh, jasnosti in gotovosti in pa predvidljivosti. Nekaj novih idej je tukaj bilo in sicer konkurenčnost tega sektorja je pomembna. Potrebno je zagotoviti ustrezne analize in pa transparentnost. Prav tako je treba analizirati učinek te nove analize. Vse v luči tega, ali se te referenčne vrednosti ujemajo s pariškim sporazumom. Večina predlogov spremem prihaja od poročevalcev v senci, tudi nekaj od drugih eh, kolegov. Štiri velike skupine predlogov spremem sem oblikovala. O tem smo se pogovarjali s poročevalci v senci. Prva skupina Eh, se, na, se nanaša na to ime eh, Low Carbon Benchmarks and Positive eh, Carbon Benchmarks. V bistvu se nismo dogovorili o tem. Kajti v bistvu menimo, da ta imena niso dovolj jasna glede na cilj tega predloga. Želimo zagotoviti, da bi tako ime kot opredelitev bila jasna, da bi eh, bilo to eh, jasno vsem in da ne bi zavajalo vlagateljev. In eh, trajnostno želimo ugraditi v finančni sektor in zato moramo te kategorije ustrezno upoštevati. Veliko predlaganih imen je v teh 92 eh, predlogih semen. Eh, ki se nanašajo na eh, podnebni prehod, na pozitivne eh, referenčne vrednosti. Eh, izrazi, kot so Paris Aligned Benchmarks, se uporabljajo Positive Aligned Benchmarks in tako naprej. Razdelila bom kompromisni predlog o teh imenih, tako da bomo videli, ali se bomo lahko dogovorili mogoče o dveh ali treh imenih, pač vse odvisno od tega, kako bodo potekale razprave. V sredo imamo sestanek in v sredo se bomo s tem ukvarjali. Drugo pomembno področje, kjer je bilo vloženih 25 eh, predlogov sprememb, se nanaša na delegirane akte komisije in sicer gre za predloge, da se črtajo vsi delegirani akti. Veliko razprave je potekalo o prvi ravni in o drugi ravni. Kompromisne predloge bomo pripravili in jih razdelili kako lahko v največji možni meri opredelimo že na prvi ravni, ne da bi bili preveč preskriptivni, najti moramo ustrezen pragmatični pristop. Potem pa naslednje področje, kjer imamo 50 predlogov sprememb, ti se nanašajo na priloge. Zakaj gre? Gre za to, kako bi komisija morala biti vključena, kakšna bi morala biti vloga komisije, ali naj bi bila to svetovalna vloga, ali naj bi šlo za neko vlogo eh, licenciranja. Odvisno je seveda tudi od tipa medvod. Eh, nekateri predlagajo, da bi v bistvu morali odločitev prepustiti industriji, kajti oni so tisti, ki imajo največ znanja na tem področju. Potem je pa tu še zadnje področje, ki se nanaša na podaljšanje eh, prehodnega obdobja za kritične referenčne. Eh, vrednosti. Tri predlogi sprememb se nanašajo na to temo. E, dva od ELS-a, od poročevalca v senci Aleksandra in pa od koordinatorja ELS Markusa Webra. In en predlog spremembe je vložila Karolajne e, uh, iz Alde. Vem, da obstajajo določeni pomisleki, ki v zvezi s tem, kaj se dogaja v te uh, uredbi oziroma v zvezi s to uredbo o referenčnih vrednostih. Ampak eh, rešitev moramo iskati ravno v našem delu. Vem, da eh, so bili podobni predlogi spre, spremen položeni pri pregledu ISIS. E Želela bi, da mi ta odbor pove, ali je potrebno se ukvarjati s tem vprašanjem znotraj tega dosjeja. To bi bilo seveda problematično, kajti ne bi želeli, da bi to bilo v tem eh, dosjeju, ampak želela bi eh, slišati nekaj komentarjev drugih, tako da bomo pozneje lahko oblikovali ustrezne kompromisne predloge, ampak nekaj idej bi želela dobiti od vas. Bom počakala na mnenje kolegov, preden bom uh, komentirala. E, Lana Masur je e, tu. Alain Masur, pardon, Alain Masur iz ELS. Ja, hvala lepa, gospa predsedojoča. Sem poročevalec v senci. Mislim, da moramo danes tudi izraziti eh, čast eh, Gbrelu, 40 let je minilo od njegove smrti, od bil Belgice, njegova najbolj znana pesem je Ne zapusti me, eh, pusti mi, da sem tvoja senca, da sem senca tvoje roke in senca tvojega psa. V tem duhu bi vam želel povedati naslednje. ta uredba mora eh, omogočati eh, mora omogočati eh, uveljavljanje nizkih emisij oglika in referenčnih vrednostih. Vendar pa moramo ostati realistični, kajti ne moramo prisiliti, da bi se vsi indikatorji v Evropi prilagajali pariškemu sporazumu. Namen te uredbe je zmanjšati emisije CO2 oziroma toplogrednih plinov in eh, ne, eh, ne sme se zgoditi, da bi besedilo bilo ne eh, razumljivo za investitorje. Komisija predlaga nekaj okrepov na drugi ravni, ti, na, ti se nanašajo na tehnične zahteve, Eh, pri političnih eh, zadevah pa so potrebni politični razgovori med so zakonodajalci. Ker pa zadeva samo eh, metodologijo in priprave indikatorjev. Tu morajo pravila biti dovolj fleksibilna, zato da se omogočijo finančne inovacije in, in prilagoditev hitrim tehnološkim spremembam na področju financ predvsej stvari je predvidenih tudi v prilogi in v prilogi eh, je mogoče eh, te eh, elemente vključiti. O tem je govorila poročevalka. Torej, v tretji Eh, to, kar se dogaja v tretjih državah, pa še eh, ni eh, registrirano v Evropi. Evropske finančne institucije ne bodo več mogle uporabljati indikatorje iz tretjih držav od leta 2020 naprej, zaradi česar lahko pride do destabilizacije finančnega sektorja in zato je to področje treba bolj natančno preučiti. Glede na to, da so ukrepi druge ravni zelo pomembni v tem besedilu, je nujno, da se uredba začne uporabljati šele takrat, ko bodo objavljeni ukrepi eh, iz eh, druge eh, ravni ne sme se zgoditi, da bi nekatere sektorje a priori izključili. Namen tega prehoda je omogočiti, da se bodo vsi bolje obnašali, de facto izključitev nekaterih sektorjev pa bi bila v nasprotju s eh, pristopom, ki ga predlaga komisija. Hvala lepa. Hvala lepa. EKR, er, je kdo tu? Nikogar ni tu. Alde? Eh, poročevalka v senci je tu, prosim, gospa King. Hvala lepa. Draga gospa Gil, kolegice in kolegi, kot sem rekla prej, zelo toplo pozdravljam predlog komisije. To pomeni, da sem, eh, da verjamem v eh, to, da se bo ustvarila evropska znamka nizko, nizkih vrednostih. Taka Eh, taka blagovna znamka bi lahko povzročila tako imenovani pull efekt, kar pomeni, da, je, eh, predlaga, da so predlagane referenčne vrednosti trenutno eh, prostovoljne, da pa bi postale zavezujoče oziroma standard, pa ni zaželeno zato, ker bi to pomenilo naslednje. Dve nevarnosti sta tu. Prvič, zelo težko bi bilo opredeliti, kdo bi eh, padal pod področje uporabe in zelo, težko, eh, zelo lahko bi se bilo eh, izogniti temu. Drugič, z metodologijo bi lahko uničili inovacije na trgu ali pa bi komisiji in drugim zakonodajcem omogočili, da sami določajo, kaj so primerne referenčne vrednosti v tem primeru bi si prevzeli tisto obveznost, ki bi jo moralo imeti stranke. Kolege, ne smemo pozabiti, sama referenčna vrednost ne določa eh, smeri toka kapitala. To bo odvisno od odločitev vlagateljev. Hvala lepa. Si, uh... Hvala lepa. Eh, zeleni, prosim gospa uh, Scott Kato. Najlepša hvala, najlepša hvala, Nina. In uh, zahvaljujem se tudi za dobro delovno eh, vzdušje, ki ga organizirala sporočevalci v Senci. Dogovorili smo se, da bi opredelitve, kakor tudi imena teh referenčnih vrednosti, ne bi spreminjali. Naša Želja je, da ostanemo ambiciozni pri doseganju podnebnih ciljev, ne smemo pa biti preveč preskriptivni, ko gre za uporabo metod. E, industrija je tukaj že daleč e, naprej e, in je že presegla standarde, ki jih želi določiti komisija. In mislimo, da je pomembno, da. Pa, da parlament pokaže svojo pobudo in eh, izboljša besedilo. Veseli smo, da so, vklju, da so vključene eh, referenčne vrednosti, ki so bile dobro sprejete. E, eh, nizko oglične referenčne vrednosti pa bi morale biti usklajene z pariškim sporazumom. Zelo pomembno je, da se točno določijo te obveznosti za eh, vlagatelje tranzicijske eh, referenč, referenčne vrednosti pa lahko pokažejo, da so vlagatelji odločeni razogličiti gospodarstvo in da pripravijo tudi ustrezne načrte na tem področju. To bi prisililo eh, oziroma spodbudile tista podjetja, ki se še niso odločila za eh, razogličenje svojih dejavnosti, da to storijo. Vendar pa ne podpiramo opredelitev in metod, ki predvidevajo eh, tudi prihranke oziroma ki upoštevajo prihranke za, eh, pri zmanjševanju CO2. Kaj ti lahko se zgodi, da je potem na eni strani pride do izgub, na drugi strani do prihrankov. In zato upamo, da bomo s skupinami našli eh, rešitev, ki bo omogočila eh, kvalitetnejše referenčne vrednosti in ki ne bo zadošila inovacij. Zadnje izsledke znanosti je tudi treba vključiti. Nekaj eh, delo predloga komisije je odvečnih, zato ker izhajajo iz obstoječe finančne direktive in zato predlagamo, da se nekateri deli predloga komisije črtajo in upamo, da nas bodo pri tem druge skupine tudi podprle. Poleg tega smo, konč, eh, smo močno proti tistim predlogom sprememb, ki želijo eh, povsem eh, spremeniti eh, referenčne vrednosti. Vemo, da bi ti predlogi sprememb lahko bili rezultat lobiranja finančne industrije. Finančna industrija si namreč želi svoje cilje doseči, ampak to ni njihovo mesto in njihova vloga pri tem predlogu. Mi menimo, da so ti predlogi sprememb eh, potrebni. Eh, fin, eh, finančni sektor trdi, da bi lahko ti deli povzročili finančne težave, ampak mi še nismo videli nič takega. Upamo, da bo eh, poročevalka lahko uspešno končala svoje delo. Gue ni, e, ni zastopana in tudi drugih ni. Komisija ne želi besede? Sirpa Pirikajnen dobi najprej besedo. Hvala lepa, ker predvsej kolegov se je ukvarjalo s tem poročilom na lasno pobudo. Sedaj vemo, kaj je težave. Težava je, je naslednja. Morali bi imeti samo podnebje, kaj ti eh, v tem primeru potem lahko upoštevamo tudi druge, druge težave, kot, na, eh, kot so naprimer težave, ki izhajajo iz uporabe eh, palmivnega olja vse referenčne vrednosti bi morale odražati tudi druge elemente. Vsej minimalno raven, vendar pa bi učinek vseh okoljskih okrepov moral biti vsaj malo pozitiven. Ko tako razmišljamo o tako imenovani črni seznamu, ne glede na to, za kateri zakonodajni akt gre. Torej, verjetno to ni najučinkovitejši način referenčne vrednosti, bi morale vsebovati ta element, ki odraža tudi negativ, oziroma ki kaže tudi negativ učinek. To je sicer nekoliko težko. Ampak, uh, če so referenčne vrednosti utemeljene na indikatorjih. Vendar pa je sedaj namen, da se to uporabi tudi v taksonomiji na podoben način. Jaz mislim, da bi, moral, da bi se indikatorji morali odražati tudi v referenčnih vrednostih. Vi ste tisti, ki boste odločali o tem, koliko je to pomembno za biotsko raznolikost, koliko to lahko eh, vpliva na podnebje. Ampak ko izračunavate, je treba uporabiti harmonizirane indikatorje, ki jih je treba razviti in eh, uporabiti tudi eh, druge iste kriterije, kot je analiza življenjskega ciklusa. Torej, moramo imeti prave metode kalkulacije, tako kot v drugih sektorjih. In če bomo uporabili te indikatorje, bo lažje rešiti problem. Potem človek lahko reče, v redu, plus, to je plus ali minus za biotsko raznolikost, to, tu ima močen pozitivni učinek na podnebje in tako naprej. In na ta način bi se lahko eh, odkrili tudi primeri palminega olja, ki je recimo katerega uporaba je pozitivna v nekaterih pogledih, ampak v glavnem negativna v drugih. Taka analiza bi pokazala, da če uvaž, uvažate eh, palmino olje iz drugega konca sveta, da je v takem primeru lahko podnebni odtis negativen. In seveda taka referenčna vrednost potem ne more biti pozitivna. Želela sem to povedati, kajti to je en od zelo pomembnih korakov na področju boja proti podnebnim spremembam in stvari moramo narediti tako, da bo prav. Potrebujemo harmoniziran pristop tako pri referenčnih vrednostih, pri odkrivanju podatkov. In to sem tudi napisala v svojih predlogih sprememb in upam, da boste to upoštevali takrat, ko boste pripravljali kompromisne predloge sprememb. Thank you, Chair.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 Imam eh, tu eh, eh, svetovalca, ki ni ravno optimističen, vem, da je navdušen, ampak konkretno vse, kar lahko naredimo sedaj, moramo narediti sedaj, če ne se bojo stvari preveč vlekle. Potem še nekaj, kar je rekla poročevalka, v zvezi se predlogi sprememb, ki so, lahko bi jim rekli, zakonodajni konjeniki. To pomeni, da bi ponovno odpirali razpravo, ki smo jo že imeli o indikatorjih, zlasti o kritičnih indikatorjih. Tukaj eh, sem našla predloge sprememb, ki jih znam na pamet. To so točno isti predlogi sprememb, ki so jih isti avtorji že uložili v okviru pregleda eh, nadzornih organov. V tem okviru se, obra, se obravnavajo kritični indikatorji. In eh, razprava je potekala ravno o tem, kako so med seboj povezani nadzorni organi. Mislim, da moramo to vprašanje obravnavati v bistvu gre za vprašanje časovnica izvajanja kritičnih kazalnikov oziroma indikatorjev. Nadzorniki nam včasih rečejo, to je preveč zapleteno, več časa potrebujemo in tako naprej. Torej, to razpravo pa moramo rezervirati za čas razprave o pregledu organov pregleda. In razprava o uredbi je pa odprta. Mislim, da tako razmišlja tudi eh, predsednik odbora. Ti predlogi sprememb naj bojo torej eh, rezervirani za, eh, za to razpravo, ki sem jo ravno kar opisala. Gospa poročevalka, najlepša hvala. Najlepša hvala vsem skupaj za komentarje. Zlasti se želim zahvaliti poročevalcem v Senci. Z njimi se bom srečala ponovno ta teden. In mislim, da kar pa zadeva druge, se bom poskušala odzvati na eh, nekatere vaše pripombe, ker pač ne boste na sestanku poročevalcev v senci. Sepri in Polo želim povedati naslednje. Najprej sem predlagala oziroma eh, je moj eh, predlog se eh, osred, eh, osredotočal na eh, kritične kazalnike. In to sem tudi zapisala v dopise. Namreč, pomestno je, da upoštevamo tudi izsledke dela skupine na visoki ravni. Res je, kar zadeva vprašanje, ali naj bi to uh, eh, bi, naj bi usklajevali vse uh, referenčne vrednosti ali samo nekatere. V svojem prvem predlogu sem rekla, vse je treba uskladiti. In potem so vsi drugi poročevalci v senci re, rekli, da je to nemogoče, mogoče je samo eno od poročevalcev v senci ni tega rekel. Ampak, eh, torej imamo sedaj tu razliko v mnenjih. Zakaj sem torej uložila ta drugi predlog spremembe? Zato, da zagotovim, da bi ključne referenčne vrednosti se uporabljale kot kritične. Kaj ti? Mislim, da vse vrednosti te, eh, te potrditve ne bi dobile. Ampak o tem se še razpravlja v luči priprave kompromisnih predlogov spremembe. Pavel, veliko tega, kar si povedal, je tudi napisano v mojem osnutku poročile. Zelo pomembno je, da te elemente ugradimo v vse e, dele. Gre za kredibilnost parlamenta. Poskušali bomo zagotoviti, da bo tisto, kar bo na koncu prišlo na mizo, tudi odražalo to, kar ste rekli poročevalci v senci imajo tudi različna mnenja o tem, ali naj bi vključili to podaljšanje rokov. Mislim, da bi bilo najbolje imeti te razprave eno za drugo v naših delovnih skupinah. Vem, da komisija ni želela komentirati, ampak vseeno bi želela, da mi komisija nekatere stvari pojasni. Znotraj naše skupine je bilo postavljenih kar precej vprašanj. Veliko kritike smo slišali o e, metodah, e, ki jih uporabljajo za zmanjševanje zmanjšanja emisij. Sama bi rekla, da so te metode zastarele in jih je treba črtati. Ne vem, sprašujem se, ali bi komisija lahko e, kratko komentirala samo to točko, kje so dobili to metodologijo. To bi nam koristilo. Tudi za naslednji krok razprav bi bilo zelo koristno vedeli, odkje je komisija potegnila te metodologije. Hvala lepa. Ali si je komisija premislila? Da. Hvala lepa za to priložnost, da se odzovem, da odgovorim na vaše vprašanje. Torej, kar se tiče specifičnega vprašanja metodologije, mislim, da se strinjamo, da je potrebno še kar nekaj dela in to je dejansko v mandatu podskupine 4K2 v okviru tehnične skupine, ki upravlja delo. Eden glavnih namenov te podskupine je, da opredeli, katera je najboljša metodologija ali so najboljše metodologije v skladu 4K2. z večino podatkov in novim razvojem trgov, da bi vključili to razsežnost tudi v oblikovanje kriterijev za nizko ogličnost in referenčne vrednosti za ugodno oglično bilanco. To je interes skupine. Hvala lepa za to pojasnilo, ki bo pomagalo poročevalki v njenem delu pri pripravi kompromisov. Naj vas spomnim, da bo glasovanje v tem poročilu 3. decembra. Tako sedaj pa točka 10 na enem letu gre za poročilo Wolfa Klinca o čezmenem trženju kolektivnih naložbenih skladov. Koordinator skupine ALDE bo poročevalec v senci za poročevalca, Wolfa Klinca. Tako da, dragi kolega, vam treba zajemati besedo. Hvala lepa. Poslanca Klinca ni tukaj in zato mi je dal nekaj izhodišnih točk za razpravo. Žal torej, dragi kolegi, ne moram priti pravočasno na sestanek in sedaj bom podal svojo izjavo. Predlogi sprememb gredo v podobno smer kot osnotek poročila in imamo dobre možnosti, da bi večino predlogov sprememb lahko vključili v poročilo. Wolf Klintz tudi pravi, da je prvi niz osnutkov kompromisov bil poslan vsem poročevalcem v senci prejšnji teden. Prvi sestanek s pričovalci v senci za razpravo o kompromisih bo da, ta teden v sredo. Gre pa za tri ključna vprašanja, o katerih bodo še razpravljali. Prvo je opredelitev in so pogoj za trženje. Drugo je uporaba sistema trženja za usikce in potem tretjič tudi notificiranje za tržne, tržne dejavnosti. Še nekaj je pomembno prihodnost pripsov in kolektivnih naročbenih skladov. V tem smislu so poročati esenci podali skupni prerok svojembe na to temo. Svet je dal znak, da podpira stališče in predloge parlamenta. Torej, vprašanje za komisijo je, Wolf Klintz sprašuje, bi predstavnik komisije lahko danes nakratko povedal, ali komisija sprejema predlagane rešitve. Hvala lepa. Euh, Hvala lepa v imenu skupine ELS. Poročevalec v senci je tukaj Alain Lemesor. Voilà, merci, madame, cette fois je suis un... Hvala lepa, tokrat sem pravi poročevalec v senci, res. Želim čestitati poročevalcu za uh, njegovo delo in tudi čestitamo za način kako, kako je delal z poročevalci v senci, vse nas je upošteval. In eh, dovolite mi, da izpostavim samo nekaj pomembnih točk, kar zadeva pre-marketing. Tu je bil eh, dosežen oziroma skoraj dosežen konsens, kar zadeva eh, pre-marketing. Torej, če gre za nek preobstoječi sklad in sicer tu gre za države, kjer se išče trg. To se pravi tam, kjer eh, ta dotični trg še ni deloval. Isti način, kar zadeva eh, varo, eh, varovalke v zvezi z iskanjem strank. Mislim, da smo tu blizu konsenza in tega sem vesel. Obstaja pa še težave, eh, ali se naj bi ta rešitev re, eh, razširila tudi na ucice v praksi, kar se nas tiče, ucici niso samo uh, produkt, ki bi uh, se prodajal na drobno, se pravi, zato ni razloga, da ne bi tudi uh, ta se uh, bil pokrit. Treba pa je upoštevati tudi grosistične investitorje in raz, razmišljati o uh, rešitvi, ki bi se uporabljala za te. Podpiramo tudi to, da se op, uh, eh, ustvari ESMA, da eh, zlasti v zvezi reševanja problemov or, uh, organa dr, uh, izvorne države oziroma gostiteljica. Potem eh, podpiramo tudi potrebo po izmenjavi informacij med nacionalnimi organi. Eh, preko tega portala. Kaj ti to je tisto, kar ustvara, ustvarjamo v okviru uredbe o prospektih. Podpiramo tudi vsa pojasni, pojasn, eh, pojasnila oziroma predloge, ki naj bi zmanjšali stroške uporabe eh, te zakonodaje in ki bi omogočili učinkovito, eh, učinkovit nadzor. Sam pa ne, podp eh, ne podpiram amantmaja Brajana in se nanaša na IMF. Mislim, da je to razprava, o kateri uh, Eh, smo veliko že govorili, vendar nimamo nobene želje, da bi ponovno odpirali to razpravo. Potem ostala še ena točka, eh, se pravi, eh, ki se nanaša na ne izuzetje ucipcev v okviru krips. Mislim, da bo poročevalec sprejel naš predlog. in upam, da bo tudi eh, komisija, eh, komisija eh, se odeležila sestanka, na katerem bi tudi sam veseljen sodeloval. Za imeno, v imeno, pardon, socialistov in demokratov, gospa Delvo. Hvala lepa. Poročevalcu, hvala lepa za kompromisne predloge sprememb in sliš, strinjamo se, da smo na dobri poti, da bi našli rešitev za ta dosje moja glavna skrb je zaščita investitorjev. Tako da, kar se tiče notifikacije, seveda si želimo olajšati čezmejne dejavnosti in mora biti možno vstopiti in stopiti na trg brez kakršnih koli komplikacij, nepotrebnih komplikacij. Vendar pa moramo poskrbeti za zaščito investitorjev. Zato predlagam, svojem predlogu spremembe, da bi notifikacija bila možna, če ni grosističnega investitorja, ki bi ostal na določenem trgu. Ampak mislim, da moramo vsaj zagotoviti, da če ostajo še investitorji v državi gostiteljici, da bodo ostali ustrezno in dobro zaščiteni in obveščeni. Torej, v istem duhu, moram reči, da nisem prav za to, da bi uvedli svobodni trg, prosti trg za vsice pri tem dosejo, kaj ti tukaj gre predvsem za prodajo na drobno in če to sedaj vedemo, ne vemo, kakšne bodo implikacije, kaj ti to je popolnoma nova zamisel, nimamo še ocene vplivov in mislim, da bi vsaj morali vedeti, kakšne bodo posledice, če to storimo. Potem pa se strinjam, da ne smemo odpirati večletnega finančnega okvira, kajti ne vidim pomena tega. Potem pa še zadnja stvar, kar nekaj predlogov je glede izmenjave informacij. In tukaj ne vem točno, zakaj gre, kar se tiče nacionalnih organov. Bi bilo dobro, če bi obvestili državo gostiteljico ex ante o namenu, da bodo začeli s pretrženimi dejavnostmi. Torej, lahko tudi spremem zamisel, da nacionalni organi dobijo informacijo ex post, ampak bolje bi bilo, če bi organe obvestili o dogajanju na trgu. Kar se tiče izmenjave informacij med nacionalnimi organi, ne smo, pa mislim, da se vsi strinjamo, da moramo zagotoviti, da se posredujejo relevantni podatki. Ne smemo pa obremeniti SMS e preveč podatki, kajti preveč informacij pa tudi ni dobro. In dobro bi bilo, če bi nam EFSMA lahko nakazala, kako lahko dokončamo obstoječe baze podatkov in strinjam se, da moramo povezati NSA in ESMO. Kar nekaj točke še, ampak mislim, da smo na dobri poti s talentom poročevalca. Mislim, da bomo našli kompromise zelo, zelo kmalo. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa zeleni. Sven Gigolt, poročevalc Senci, prosim. Eh, Hvala lepa, tovarišice. Torej, če se lahko osredotočim na ključne točke. Nasplošno se strinjamo z ambicijo komisije in poročevalca in večino poslank in poslancev, da odpremo trg in da v duhu kapitalske unije odstranimo nepotrebne ovire za evropske premike kapitala, istočasno pa zagotovimo visoko, visok odločen okvir za vrsto potrošnikov. Tukaj gre v bistvu za dve plati iste medalje. Poleg tega pa je še nekaj vprašanj, ki so odprta. Čeprav vidimo, da so kompromisi šli nekoliko v prav smer. Moram pa reči, da menimo, da kar se tiče sistematičnega obveščanja o tržni komunikaciji mislimo, da bi Shell bil bolj ustrezen kot May. Zato mislim, da ko uvajamo evropska pravila, morali imeti višjo raven zaščite potrošnika. In to je zelo pomembno. Zato, da zagotovimo, da ljudje ne bodo mislili, da bi odločenejša kapitalska unija vodila do eh, izgube na ravni potrošniške zaščite. Poleg tega smo veseli, da ko sedaj vidimo, kar se tiče druga člena, je bil dosežen kompromis glede tvegan in nagrad, glede nakupnih enot. In mislim, da imamo potem tudi smernice, ki se nanašajo na drugi člen tega predloga, ki so dobre. To smo sedaj nadgradili v RTS. Poleg tega pa pozdravljamo tudi to, da osnute kompromisa, ko čuje naš predlog, da bo trg vseboval tudi povezave z brošurami in ključnimi informacijami in bo, kjer je potrebno, vključeval tudi dostop do mehanizmov kolektivnih tožb, če bo do tega prišlo. Torej, nasplošno so informacije prva, prvi korak k večjemu zaveščanju glede kolektivnih pravic eh, naložbenikov. Kar se tiče zlobnega vprašanja pred tržnega pristopa, pa menimo, da je komisija v svojem prvotnem predlogu našla dobro ravnovesje in smo zato, da to ohranimo. In bi morali to omejiti na stroge pogoje, ki jih mora izpolnjevati. Smo veseli, vaš predlog spremembe 135, uspelo mu je, to je sedaj neformalna notifikacija o čezmenem pretrženju in to je sedaj vključeno v kompromis in to se nam zdi korak naprej. Potem pa naj spostavim še nekaj. Ta zamisel, da bi oslabili. Direktivo o delenem trgu. Preden posta kolega Ace in Amal. To je resničenja, se mi zdi to slaba šala. In mislim, da sta dve največji skupine jasno se odzvali na to. Torej ne sprejemamo uvedbe vsega, bolj strogih pravil. In mislim, da smo to sedaj že, se temu že odrekli, še preden se je začelo. Torej, kolega Hajs in kamar Sajec sta to želela uvesti. Sedaj pa naj spostavim še nekaj. Naj se zahvalim poročevalcu, da smo na sestanku s poročevalci, da bomo na sestanku eh, s poročevalci esencije imeli eh, sestanek s komisijo in svetom o pripsih in jusicih. To je tudi zelo pomembna zadeva, kaj ti, če bomo čakali še dlje, zavedbo pripsov, ključnih dokumentov, potem bomo tvegali, da ne bo več celovitosti celotnega predloga. Seveda pa dokument v ključnih podatkih mora biti uporabilen, mora delovati, sedaj pa želim prisluhniti komisiji še prav posebno, ali nam lahko jamčijo, da bo to vsega operativno. Pod temi pogoji bi seveda se morali držati tistega, kar smo že izglasovali in bi pripse ključni dokument morali imeti kot univerzalno sredstvo. Hvala. Hvala lepa. Gue ni, tudi drugih skupin ni. Saj poročevalcev senci ne, tako da dobi besedo komisija, kaj nekaj vprašanje bilo za njih in ki so tukaj za ta dosje. Potem pa naj se vrnem še na dva vidika. Euh, pri prvem gre za denarne sklade. Mm, teh je vedno več. In uh, imajo tudi, oziroma jih je treba upoštevati pri pripravi zakonodaje. Eh, mislim, da je to vključeno tudi v stališče velikih skupin, pa tudi zelenih. Eh, nisem slišala mnenja poročevalca, ampak mogoče nam lahko tudi poročevalci v senci kaj povejo o tem. Eh, kar se tiče zakonodajne prakse, bi bilo dobro to upoštevati. Mm, o tem je že govorila komisija, pa tudi ESMA. Vsi priznavamo javni značaj pravne službe komisije. Oni so tudi povedali, kako stojijo glede te teme in mislim, da moramo to upoštevati. Zdaj pa je so zakonodajalec na vrsti, da eh, izrazi svoje stališče. To je zadnji poskus, eh, da se stvari spet eh, uredijo tako, kot je bilo prej na prvi ravni. Potem, kar se tiče prips. Tukaj vidimo, kakšni so argumenti eh, ene in druge strani, ki se razvijajo. Eh, dobili smo tudi oceno tega, kako delujejo pripsi in pa kakšno je izvajanje v sektorju UPCVM. Danes pravijo, da so pripsi stopili v veljavo um, zamudo in to je vse skupaj uh, zaustavilo proces oziroma ga je upočasnilo. Mm, danes si vsi prizadevamo za to, da bi se pripsi izvajali in tudi sama dobivam pisma strani Združen potrošnikov, ki izraža svojo zaskrbljenost v zvezi s tem, da pripsi ne veljajo za OPCVM. Tako da eh, imetniki OPCVM ne morejo koristiti uh, vseh ugodnosti vse skupaj ni idealno, to vem, ampak sama bi se zauzela za to, da najdemo rešitev čim prej. To najbrž ne bo takoj, zato ker eh, vidimo, da ni političnega konsenzna za to, da bi nadzornim organom rekli naj do konca mandata to urejajo na drugi ravni, ampak mislim, da koledar. Eh, mora biti določen. Bomo pa o tem še razpravljali s poročevalcem in komisijo. Ne smemo preveč eh, odlašati s tem. No, besedo bom zdaj dala komisiji, da odgovori na vprašanja, ki so bila zastavljena. In eh, naj eh, pove tudi, kaj meni o tem, kar se je dogajalo na, na sestanku poročevalcev v Senci. Hvala lepa predsedujoča, hvala lepa poslanke in poslanci. Hvala lepa za delo na tem pomembnem dosegu. Samo nekaj besed o glavnih stvarih, ki ste jih omenili. Po mnenju komisije je koncept pretržanja nekaj, kar mora osebovati ustrezne varovalke, kot vas je nekaj omenilo, tudi s tem, da se poroča pristojnim organom, zato da ustvarimo pravni okvir za oblasti, da nadzorujejo te dejavnosti. In to je zelo pomembno. Kar se tiče notifikacije, se zavzemamo za harmonizirane pogoje, pod katerimi bo harmonizacija, oprostite, notifikacija bila možna. Če tega ne bi bilo, bi spodkopavalo to nekatere postopke. Na nacionalni ravni seveda to tudi ne bi bilo dovolj, ne bi bilo prave harmonizacije in ne bi se olajšala čezmejna distribucija. Kar nekaj izmed vas je omenilo to, da komisija ne podpira predloga spremembe, kar se tiče obrnjenega mehanizma za razdelovanje sredstev. Ta je nekompatibilen z zakonodajo. Sprejetje te tehnike bi bil način, da obidemo bonitetne varovake, ki so vključene v tej direktivi in bi to omogočilo jasno obhajanje te zakonodaje. Kar se tiče pripsov, jasno, naš vsega končni cilj ostaja, da bi vsak proizvod, vsak akter zagotavljal združljivost z vsemi proizvodi prodajanja drobno. Dvojna obremenitev, to razumemo, zdaj ucite, pa seveda ni zaželen. Prav tako smo si smo vzeli na znanje osnutke priloga sprememb za izjeme Policijo za pripse za naslednji dve leti. Lahko pa tudi sprejmemo predlagano rešitev, glede na to, da je to korak, ko bi potem dolgoročno to dobro delovalo. To je končni sklep, ki smo ga dosegli. Hitro moramo ukrepati skupaj z nacionalnimi organi, zato da bi naredi nadaljne spremembe za drugo raven, da bi to bilo pravno za sklade usic. Prav tako pa bomo pregledali kasneje še pripse, če se bodo pojavila nova vprašanja. Sprejemamo to, vendar pa to morate, na to morate gledati v okviru dalekosežnih ciljev, zato da bi torej imeli pribor za pripse, kar se da široko. Euh, Hvala. Ali želi še kak poročevalec v senci kaj povedati? Ne. E, torej bomo vse sporočili Wolfu Klincu. Želimo vam uspešno delo še naprej. da boste oblikovali še zadnje kompromise. Rada bi vas pa spomnila še na to, da bomo glasovali tukaj v odboru 3. decembra na zelo dolgem glasovanju. Tako smo končali 10. in 11. točko, zdaj pa še 12. točka, eh, kjer bomo pregledali letno poročilo o bančni uniji za leto 2018. Naš poročevalec je Nils Torvalds, ki takoj dobi besedo, tako da eh, nam bo predstavil 186 predlogov sprememb, ki so bili vloženi. Hvala lepa. Nekaj več kot 180 predlogov sprememb je res. Predvsej jih je eh, govorilo o vodnih izjavah, tako da se da to skušamo urediti. Moja težava, to ni vaša težava, pa je, da bo poročilo še vedno dovolj kratko in jedrnato. To je izjiv celo za nekdanjega novinarja, kot sem sam. Večina predlogov spremembe je zelo konstruktivnih, tako da težav s tem nimamo, da bi predolgo smo šli v vse razno razne smeri. Ko smo skušali pripraviti kompromisne predloge, pa sem poskušal, kolikor se da upoštevati zamisle izrečene v predlogih sprememb. To ni vedno enostavno, kajti dve največji skupini želite isti v, iti v nekoliko drugačno smer. In zato sedaj skušamo najti ustrezno formulacijo, ki bi lahko zadostila obema skupinama. Skušal bom pripraviti besedilo kompromisa in to na kar se da dosleden način to je tudi ustvarilo doročen izjev, ki je podoben. Imamo zamisli v različnih uvodnih izjavah in v različnih delih poročina, zato skušamo to nekako racionalizirati, da bo to samo na enem mestu, ne pa da se ponavljamo potem še drugje, kar se tiče dobrih želja. resnično torej prosim porčevalce v senci, da ostanejo še naprej tako konstruktivni, kot so bili na začetku tega postopka in da ostanejo odprti za kompromise. Prav tako pa bom skušal storiti vse, kar imamo oče, da bi upošteval vse predloge sprememb glede različnih točk. Istočasno pa si želim neke določene sorazmernosti, da torej ostamo, ostanemo pri natančnih formulacijah in ne širimo tega doseja po nepotrebnem. Za zaključek, hvala lepa za vaše predloge sprememb. Še vedno je široka podpora za poročilo in storil bom vse, kar je v moji moči, da bi nadaljevali z dialogom v konstruktivni smeri. Hvala lepa, pa tudi zato, da boste lahko sedaj podali še pripombe in razvili svoje misli. Hvala, Tomas Manj, poročevalec v Senci za ELS. Hvala lepa, draga Prvonš. Najprej se naj zahvalim kolegu Torvalcu. To je resnično zelo dobro poročilo. In to, kar je sedaj sporočil, biti kompakten, ne se ponavljati. Mislim, da je to gotovo nekaj, kar za ni dobro. Če bomo vsi tako konstruktivni tudi na sestankih v senci, spočevati v senci, bo to dobro. V imenu ELS lahko potrdim veliko zadev, morda nekaj najpomembnejših misli. Dokončanje bančne unije je pomemben korak, zato da bi ekonomija bila stabilna, strinjamo se, potrebujemo skupni trg, ampak tudi z enakimi konkurenčnimi pogoji. In če se gledamo bančno področje, je to še prav posebno pomembno. Pomembno je, da stroški, ki nastanejo, še prav posebno pri manjših bankah, ne rastejo nesorazmerno, ker ti potem bi financiranje MSP-ov bilo ogroženo. V ELE se nam zdi zelo pomembno, da ostane načelo sorazmernosti in mislim, da je dobro, da je ostalo to v poročilu. Bančna unija še ni na cilju, razprave so gotovo kontroverzne, kar se tiče sistema EDIS, zajamčene vlog, fiskalne vroke se morajo nadrevati, pa tako pa moramo poštevati, da imamo različne tveganja med različnimi nacionalnimi bančnimi sistemi. In po moje je to predvsej dobro že navedeno določenih predlogih sprememb in veseli me, da je veliko manj predlogov sprememb tudi že v kompromisih. Torej, vedno moramo upoštevati raznolikost naših pančnih sistemov, da bomo konkurenčni, celoti gledano. Mislim, da je dobro, da ne moramo reči, da imamo eno stališče za vse, pri tem moramo upoštevati vsekakor tudi raznolikost. Potrebujemo pa tudi to, da imamo določbe glede boja proti pranju denarja. To moramo nadrevati, prav tako pozdravljam predlog komisije, da bi ukrepili vlogo EBE. To pričakujejo državljani od nas upravičeno. Ne smemo iti nazaj, ne smemo nazadovati, če bi prišlo do težav. Za katere banke to se mora odvijati po internih pravilih. Zagotoviti moramo, da pranje denarja ne bo pomenilo popolnih sprememb na veliko področji. Nadzorni organi države članice morajo poskrbeti za težave kar se tiče slabih posojil. Tukaj pa mislim, da je že pomembno, na srečo jih zmanjšujemo v zadnjih letih znotraj evromoča, ampak razlike med državami članicami so še vedno zelo velike, tako da resnično ne smemo nazadovati na tem področju, ne smemo popuščati. Tukaj vidimo, da lahko kar pa te stvari podprem. V sredo, ko imeli sestanek poročevalca senci, če bi še tukaj dosegli, bi bilo pomembno. To je torej pomembno poročilo na lastno pobudo, ki mislim, da ima dober značaj, da vidimo, kaj se bo dogajalo v naslednjih letih. Žal je veliko elementov, ki jih še ni umeščenih komunikativno v podržavah članicah. Mi moramo poskrbeti za to, da bomo resnično lahko sporočili vsega, o znatnem napredku. Tukaj ne gre samo za predvoljeni boj, gre za splošno vprašanje, kajti državljani potrebujejo več varnosti in na tem področju moramo to zagotoviti, da bomo lahko ukrepali. Hvala lepa. Uh, Hvala. Eh, zdaj pa v imenu socialistov in demokratov dobi besedo Jonas Fernandez, ki je poročevalec v Senci. Hvala. Najprej bi se zahvalil poročevalcu Torvaldcu za njegovo delo. Pripravil je razumno in uravnoteženo poročilo. In eh, veliko je tudi predlogov sprememb, ki kažejo na to, da čeprav obstajajo razlike, eh, je izhodiščno besedilo tudi razmeroma dobro orientirano. Imeli smo tudi že priložnost eh, posvetovati se o določenih kompromisih, ki jih je eh, poročevalec razdelil poročevalcem v senci. Mm, o določenih stvarih se še dogovarjamo, ker vse točke niso še najboljše. Mislim, da bi morali nekako uokviriti to poročilo. Gre za zakonodajno oziroma ni to, ni zakonodajno poročilo, je pa kljub vsemu potrebno. Če želimo govoriti o bančni uniji, potem moramo najprej v poročilu upoštevati naslednji podatek, namreč, da eh, bančna unija še ni zaključena. Imamo skupno uh, regulativo, skupnega nadzornika, imamo tudi skupni sklad za reševanje, ampak uh, bančna unija še ni zaključena še zdaleč ni nek zaprt uh, in dokončan element. In če bomo vsako leto razpravljali o bančni uniji, eh, potem je res ključno, da najprej povemo to, da je to še vedno z institucionalnega vidika nedokončana zadeva še veliko dela nas čaka, mogoče v prihodnosti, ko bo bančna unija končana, lahko govorimo o tem, ali dobro ali slabo deluje, kako bi jo lahko izboljšali in kako eh, naj delujejo institucije bančne unije. Ampak v tem trenutku pa moramo priznati, da zaenkrat še ni institucionalnega okvira, eh, ki bi bil zaključen za celo bančno unijo. In zato mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi v poročilu bančni uniji razpravljali o tem, kako se eh, izvaja zakonodajo v zvezi s slabimi, poroč, eh, slabimi posojili, oprostite, in z drugimi zadevami. Ampak jasno je treba imeti pred očmi, da še ni dokončana. To področje še ni zaključeno. Potrebujemo jamstvo za posojila in tudi skupno točko eh, za bančno unijo, kjer se bodo urejala ta vprašanja. In dokler ne bomo imeli te bančne unije, ki bo predstavljala zaključeno celoto, bo treba upoštevati tudi takšne vidike. No, glede ostalega pa naj povem naslednje. Številni predlogi spremem govorijo o tveganih, o bančnih enotah in potem o tveganih, ki se obravnavajo tudi v bančnem svežnju, v katerem se bodo začeli trialogi. Imamo pa tudi reference na nove, eh, na novo regulativo v zvezi s slabimi posojili. Zanima me, ali bomo tukaj ustrajali pri tem, da se tveganja zmanjšajo, še posebej tista tveganja, ki jih prinašajo slaba posojila. Eh, govoriti moramo tudi o tveganjih, ki izhajajo iz eh, aktive na tveganja, Eh, drugi in tretji ravni. Pa še kapitalske zahteve, eh, to je tudi povezano s tem. In moja skupina je odprta zato, da eh, se nadaljujejo razprave o zmanjšanju tveganj v zvezi s slabimi posojili. Ampak mislim, da bi morali na mizo dati tudi tveganja, ki so povezana z. Um, sredstvi na drugi in tretji ravni, kajti to tudi lahko vpliva na bančno unijo. Moramo govoriti tudi o tem, kako bomo bančno unijo eh, dopolnili. Imam različne predstave v zvezi s tem, eh, tudi v zvezi z Edisom, torej z eh, jamstvi za posojila. Ampak nihče ne more dvomiti v to, da potrebujemo takšno jamstvo za posojila. Pomembno je uh, vključiti to tudi v našo bančno unijo, ki jo je treba prej ali slej dopolniti. Potem sredstva, ki so brez tveganja, treba je pregledati tudi um, besedilo o um, dolgu, o nacionalnem dolgu moja skupina meni, eh, da mora vse skupaj izhajati iz mednarodnih sporozumov. Mm, torej, bazelski odbor eh, mora tudi tukaj imeti svojo besedo. In kakorkoli se bo spremenilo stališče do javnega dolga, mislim, da moramo to pospremiti z eh, sredstvi, ki bodo brez tveganja. In to velja predvsem za evroobmočje. Zato potrebujemo tudi eh, predloge, ki nam bodo pomagali priti do cilja, kako bomo vključili tudi probleme povezane z javnim dolgom, eh, s čimer se ukvarja bazelski odbor. Poskrbeti pa bo treba tudi za izvajanje monetarne politike v okviru evrobmoča. Mislim, da je poročilo dobro in mm, predlogi sprememb sicer kažejo na različna mnenja, ampak mislim, da bomo s sodelovanjem prišli do um, skupnih kompromisov, o katerih bomo potem glasovali tu v odboru. Hvala. Merci pour le groupe. Hvala. Nikogar iz EKR eh, ne vidim, tudi Filipa Lomberja iz zelenih ni tukaj ali pa katerega koli drugega zelenega. Isto velja za GUE, za EFDD in tudi za ENF. Preden bom besedo dala nazaj poročevalcu, bi vprašala še, če kdo želi besedo. Bom sama potem nekaj povedala v okviru postopka CatchDI in sicer o dveh točkah, ki sta jih eh, izpostavila tudi moja predhodnika in sicer gre za pretvorbo mehanizma za eh, stabilnost. Sama veliko pozornost pripisujem temu, da se znebimo eh, te škodljive navade, ki jo imamo in sicer, da eh, imenujemo naslednika sklada za stabilnost Evropski denarni sklad. Mm, sklad za stabilnost smo ustanovili med krizo. mislim, da ne bi smeli spremeniti poimenovanja. Mm, seveda gre tukaj za poimenovanje in to ne vpliva na samo vsebino. Ampak vseeno imam težave s tem denarnim skladom dva razloga tudi obstajata, zakaj eh, naj do trej transformacije ne bi prišlo. Mislim, da bi to bilo nevarno. Nevarno bi bilo, če bi eh, na to področje uvedli zmedo, kar se tiče denarnih pristojnosti na evropski ravni. Te denarne pristojnosti, monetarne pristojnosti ima Evropska centralna banka in noben drug organ in mislim, da se drugi organi tudi ne bi smeli ukvarjati z monetarnimi temami. Zato mislim, da tudi ta sprememba ni priporočljiva. Pa še ena stvar, ki jo želim povedati, mogoče je to bolj kontroverzno. In sicer to, da govorimo o Evropskem monetarnem skladu, to daje vtis, da moramo v Evropski institucionalni okvir uvesti mehanizem, ki bo neka kopija eh, mednarodnega denarnega sklada. Ampak eh, mi nismo Združeni narodi ali pa Svetovna banka, Eh, nimamo enakih pristojnosti, nimamo enakega okvira. Tukaj imamo Evropsko komisijo, ki podaja zakonodajne pobude, imamo centralno banko, Evropski parlament in ne moremo proizvajati institucionalnih kopij eh, Združenih narodov ali pa mednarodnega denarnega sklada. To bi ustvarilo samo neko zmedo pri ciljih, eh, ki jih te institucije imajo in to ne bi bilo zaželjeno. Potem pa še ena beseda, ki jo je omenil Tomas Mann in eh, k temu bi se rada vrnila. Eh, razprave na to temo se lotevamo zdaj horizontalno. No, ampak vi ste rekli, da, eh, ima, da je potrebna tudi. Eh, raznolikost, eh, zato ker to predstavlja tudi raznolikost tvegan, ampak vsak model predstavlja svoja tveganja in proporcionalnost, to je ta beseda, pa ne vpliva na tveganja pri modelih. Ko govorimo o proporcionalnosti, eh, nimamo v mislih samo tiste enote, ki Eh, je nadzorovana in v zvezi s katero obstaja zakonodaja, ampak gre tudi za proporcionalnost modelov, glede tega, kaj ti modeli lahko prinašajo kot tveganje na nekem trgu ali pa na nekem drugem. Mm, proporcionalnost je treba vključiti na celovit način, sicer ne bomo spoštovali in upoštevali vseh modelov in tudi ne bomo uh, imeli pred očmi vseh tveganj ali pa prednosti različnih modelov. Hvala. Toliko z moje strani, zdaj pa besedo dajem nazaj poročevalcu za zaključek. You, you... Hvala, gospa predsedujoča, hvala tudi za vaš prispevek. Um, ta prispevek se mi je zdel zelo zanimiv in nič predolg. No. Uh... Mojo idejo v zvezi z monetarnim skladom vsi poznate, to je stara zgodba. Začela se je eh, leta 1969, ko je Willy Brandt rekel, da Nemci lahko 20 odstotkov svojih rezerv dajo v Evropski monetarni sklad. Od takrat naprej um, se že govori o tem. In Včasih nas eh, to tudi fascinira do te mere, da bi radi sami oblikovali tak denarni sklad. Bom skušal biti kratek. Mm, Tomas Mann je rekel. Da ne bo napisal smrti v Benetkah, ampak eh, lahko bi se zgodila smrt v Bruslu. Eh, tukaj se navezujem tudi na ime eh, Tomasa Mana. Mislim, da lahko najdemo sprejemljivo rešitev tudi za tiste teme, kjer se mnenje dveh največjih skupin razlikuje tukaj bomo še uh, delali in skušali priti do nekega rezultata, ki bo sprejemljiv za ti dve skupini. Ampak zahvaljujem se obema eh, predstavnikoma teh dveh skupin in pa naši ljubi predsedujoči. Mislim, da se nam obeta dobro nadaljevanje našega dela. Eh, Hvala, gospod poročevalec. Rekli ste, da sem bila ved, torej ljubljena predsedujoča. E, ne vem, če je temu res tako, ampak naj povem še časovnico, glasovanje, oziroma ne, najprej bomo pregledali predloge sprememb, potem bomo glasovali 27. novembra. E, skupine morajo poskrbeti za ustrezno zastopstvo da, bodo, da bomo imeli kvorum, s tem pa smo tudi končali z današnjim delom. In jutri bo na moji funkciji sedel že nekdo drug. Hvala, lep večer.